Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, pozdravljeni na današnjem sestanku odbora za zunanje zadeve. Začenjamo s prvo točko dnevnega reda. In sicer gre za sprejem današnjega dnevnega reda. Imate kakšne pripombe, če ne, potem je dnevni red sprejet. Predsednik nima nobenih sporočil, tako da lahko nadaljujemo s tretjo točko gre za javno eh, razpravo in sicer eh, prihodnost Libije, trenutni regionalni kontekst. Eh, za to točko imamo poseben program, ločen program. Najprej bi pozdravil naše goste, seveda tudi v imenu gospoda Pancerija, ki je predsednik našega podbora za človekove pravice, ki bo sopredsedoval temu srečanju s menoj. Mm -hmm. Najprej pozdravljam goste, gospoda Mohameda Farhata, ki je namestnik veleposlanika misije v Libiji v Evropski uniji. Gospod Karim Mesran je eh, predavatelj v Rafik Hariri centru za bližnji vzhod v Atlantskem svetu. Žal pa je gospod Matija Tualdo, eh, ki je tudi na programu moral odpovedati svojo doležbo. O V Libiji smo tukaj razpravljali že večkrat. E, situacija v državi ostaja zelo krhka, tako z političnega vidika, kot tudi iz varnostnega vidika. Libijski politični sporozum, ki je bil podpisan pred dvemi leti, ni bil ustrezno izvajan sredi tega, ker je predmet spora in še ni jasno, ali bodo sprte strani dosegle dogovor ali ne. Popolnoma podpiramo Eh, pogajalski proces, ki ga spremljajo Združeni narodi in si že želimo slišati, kaj naši gostje menijo o načrtu Združenih narodov in glede poti naprej. Eh, Krati pa eh, se moramo izogniti nadaljnemu izbruhu napetosti in nasilja. Za regijo je ključnega pomena, da se doseže mir v Libiji. To je pomembno za varnost celotnega sredozemskega območja. Tukaj je veliko interesov v Libiji, vmešava pa se v zadnjem času tudi Rusija. Mislim, da nas čaka zelo zanimiva razprava. Preden predam besedo našim gostom, naj vas spomnim, da je predsednik Tajani napovedal obisk eh, evropskih poslancev v Libiji pred koncem leta. Afet bo prav tako pripravil priporočilo glede Libije, poročevalec pa bo naš kolega gospod Panceri. Res nadaljnega bi zdaj predal besedo našim eh, gostom. Začeli bomo z namestnikom eh, veleposlanika, z odpravnikom poslov iz ambasade Libije. Potem pa bo sledil gospod Mezran. Hvala lepa. Veliko čast mi je, da sem danes eh, lahko z vami in eh, z vami razpravljam o resni situaciji, ki vlada v Libiji. Tisti, ki ste skrbno spremljali razvoj dogodkov v Libiji od leta 2011 naprej, boste videli, da se država eh, nahaja v zelo kritični fazi, širijo se orožje vojaške skupine se množijo, fragmentirano oblast, imamo globoko gospodarsko krizo, korupcijo. Uspeh eh, prejšnjih eh, vlad eh, pa ni bil zadosten, da bi prišli do demokratične tranzicije zaradi politične polarizacije, ki se pojavlja v obliki rivalskih skupin, ki napadajo druge drugo tudi zaradi mnogih napačnih odločitev prejšnjih vlad, kar je prispevalo k množenju vojaških oboženih eh, sil in zlorabe javnih sredstev. Leta 2014 je polarizacija sprožila vojaški spopad tako na vzhodu kot tudi na zahodni strani države. Zato je prišlo do odcepitve znotraj državnih institucij. Parlament eh, se je zanašal na legitimnost eh, volitev iz leta 2014, eh, nacionalni kongres pa je nastal na osnovi odločitve vrhovnega sodišča, ki je razveljal iz sedmi člen ustave glede na sprejeti načrt. Vzhod je vzpostavil svojo vlado in obe vladi sta poskušali prevzeti nadzor eh, nad suverenimi institucijami države, predvsem naftno družbo Centralno banko Libije. In tako sta se vzpostavili dve institucije za vsak sektor v državi. Združeni narodi so preko posebnega poslanca poskušali izpogajati nek sporazum, zato da bi združili državne institucije in oblikovali enotno vlado. Gospod Jasen Salam je četrti eh, od poslanec od podpisa sporazuma v letu 2014-2015. Septembrski načrt je bil, da se začne izvajati politični sporazum za Libijo, sledijo pa na volitve. Gospod eh, Salam je tako podal predlog eh, za izvršno oblast. Po dveh krogih je pogajen med eh, obema odboroma, ki predstavljajo državni svet in Gičuvar. Gičuvar je imel sestanek, kjer so potrdili eh, predlog od poslanca ZDA, da državni svet, visoki svet pa še tega ni podal. Vemo, da je politična nezrelost eh, vedno ovira pri sprejemanju političnega sporazuma medijacijski mehanizmi niso imeli dovolj pritiska, da bi ustrezno spodbudili obe strani k sprejemanju dogovorov in držanju dogovorov. Strani v okviru šaratskega sporazuma se še vedno spopadajo. Nekatere skupine menijo, da vlada nacionalnega sodišča prevzema oblast septembra. Še vedno pa se pojavljajo zapleteni scenariji, kjer politične in tudi vojaške skupine lahko izkoristijo to priložnost, da bi se razširile, lahko se pojavijo nove politično zavezništva. Eni, eh, lahko sledijo eh, načrtu gospoda Salameja vendar pa lahko vodijo tudi eh, svoje scenarije. Potrebujem politično rešitev in ponovno združenje eh, razdeljenih institucij. To bi omogočilo najprej združitev vojaških skupin, regionalne vojske in organizirane vojske oziroma tistih, ki želijo podpreti zgradno države. Izvršna oblast eh, ne bo učinkovita, razen če bo prevzela nadzor nad eh, kopenskimi mejami, morskimi mejami in letališči, če ne bo zaščitila energetske objekte in kritično infrastrukturo. Spomnili se boste, da so bili neki naftni terminali eh, zaprti za več let nekatere skupine so tudi v zadnjih eh, tednih še vedno izsilevale in poskušale doseči svoje, kot se je zgodilo pred eh, kratkim, ko je manjša skupina eh, zasedla dovodno oskrbo tudi Tripolija. Želili so, da se izpusti en aretiran človek v en, enem od zaporov v Tripolijo. To bi omogočili tudi izvajanje eh, reformnih programov na področju gospodarstva in večji nadzor porabe javnih sredstev. Trenutna gospodarska kriza zelo pritiska na državljane Libije in eh, zmanjšuje vrednost libijskega dinarja. Za 32 odstotkov se je povečala inflacija, ljudje ure in ure stojijo pred bankami, da bi dobili eh, denar. Veliko je gospodarskih neregularnosti, potrebujemo nek konsolidiran proračun skupno z vrčevalnimi ukrepi in gospodarskimi ukrepi. Pri tem je treba upoštevati eh, proračunski deficit, eh, ki znaša 200 odstotkov BDP-ja. Javni dolg eh, znaša 70 eh, milijard libijskih jedinarjev v začetku tega leta, poleg tega, kar je bilo porabljeno strani vlade, kar je spet 50 milijard eh, dinarjev. Z 100 milijard smo padli na 47 milijard pri BDP-ju. treba zagotoviti podporo nacionalnih naftnih družb, da bi omogočili normalno črpanje 1,6 milijona eh, sočkov na dan. Projekti morajo zajemati izgradno stanovanskih eh, objektov, infrastrukture. Ti DRNSSR programi se morajo izvajati na državni ravni. Ti programi se v Libiji niso izvajali leta 2011. Prav tako potrebujemo rudniški program za Bengazi in Sirto. Nadaljevati se moramo boriti proti enklavam. Politična rešitev in oblikovanje vlade narodne enotnosti bo omogočilo, da se vlada posveti tem pomembnih vprašanjem. To je nacionalna sprava, vrnitev razseljenih oseb na domove, podporo eh, lokalnim skupnostim, tudi boj proti kriminalu ki se je močno razširil zaradi pomankanja učinkovitosti eh, policijskih eh, in sodnih organov. Nek Na nekaterih področjih je bilo veliko ugrabitev, umorov, ropov, prav tako gre za veliko tihotapljene ljudi, zato ker pravosodni sistem ne deluje ustrezno tega se bo treba čim prej lotiti. Zdaj pa bi nekaj povedal o migracijah v Libiji, o no, upoštevanju migracijskih tokov v zadnjem času z libijske oblasti, obravnali medijska poročila, ki kažejo uh, migrante iz Afrike v predmestju Libije, kjer so bili pobiti. Obsodili smo te umore in pozvali ustrezne oblasti, da priiščejo ta primer. Trenutno pa nimamo dovolj na voljo resursov, da bi se lotili vseh elementov, ki so bili vključeni v ta zločin, vključno z tihotapci. Kot veste, je Libija glavni koridor za begunce subsaharske A Afrike zaradi svojih eh, južnih meja. Libija se sooča z velikim valom eh, migrantov iz eh, saharske in subsaharske Afrike. Več kot 65 milijonov migrantov, beguncev in razseljenih oseb je po svetu. Število razseljenih oseb je presegla to na Bližnem vzhodu. 40 milijonov jih je notranje razseljeni, ena tretjina od eh, teh eh, so v Sahelu in subsaharski Afriki. Afriški vojaški spopadi, terorizem, podnebne spremembe eh, vplivajo povezane z eksplozivno rastjo prebivalstva, vodijo v ogromne migranske tokove. Afriški delovni trg bo potreboval 20 milijonov delovnih mest na leto v naslednjih letih. Ob teh okoliščinah eh, se Libija ne more sama soočati s takšnimi pritiski, če upoštevamo še domače razmere in zanimljivosti v zadnjih sedmih eh, težkih letih Libija ni nikoli zaprosila eh, za pomoč na mejah, je pa pozivala k investicijam v državah, iz katerih potekajo migranski tokovi. Libija je pripravljena sodelovati z mednarodnimi partnerji. Zato, da bi skupaj našli pot iz migracijske krize poročila Združenih narodov in Evropskih inštitucij kažejo na število migrantov v sredozemlju in si prizadevajo za zaščito migrantov. In tukaj eh, Libija nima dovolj velike vloge in tudi ne more prevzeti toliko obremenitve. Eh, Libija ne more prevzeti skrbi za varnost migrantov, če ne more poskrbeti niti za varnost vlastnih eh, državljanov. Zato je treba skliniti načrte za Libijo kot eh, povojaške države, ki se sooča z drugimi izzivi, ne samo migracijo. Države članice Evropske unije, kot so Grčija ali zdaj tudi Italija, so pokazale precejšno solidarnost oziroma so dobile solidarnost evropskih držav. Libija pa se sooča z eksistencialnimi problemi. Afriška unija ni pripravila nobene pobude, da bi pomagala Libije. Medijska poročila eh, razkrivajo, eh, poročila razkrivajo zgodbe, po katerih naj bi bila Libija država preprodaje sužnjev po migracijskih poteh od vira do namemnih držav. Kakšna je prihodnost Libije v regionalnem kontekstu? To je odvisno od tega, kako in kdaj bomo lahko ponovno spostavili libijsko državo. Ko bomo spostavili eh, red v Libiji in varnost v Libiji, bo to pomenilo tudi večjo varnost eh, za države bolj južno v Afriki. To pomeni tudi ustvarjanje novih delovnih mest za Libijo in za Afriko. To, je, to bi bil zelo dober investicijski načrt. Eh, če bi takega sprejeli za Libijo, bi lahko dosegli več ciljev na enkrah. Libiji bi lahko dali preferencialni trgovinski režim, kar bi močno uh, izboljšalo kmetijstvo, ribištvo ter industrijo v ribi in spodbujalo izvoz. To bi pomagalo um, na tisoče mladim uh, Libicem, ki bi lažje zaživeli. S tem bi zaključil svoje poročilo, se vam zahvalil za pozornost in z veseljem bom odgovoril tudi na vaše vprašanje. Bene. Grazie, grazie a lei. Adesso abbiamo. Hvala lepa. Sedaj pa bomo dali besedo gospodu Karimu Mezranu, ki ga je moj kolega že predstavil. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Predstavniki komisije, gospod in gospodje, da ste me povabili in mi dali priložnost, da vas nagovorim na temo, ali bi je Hvala lepa tudi gospod eh, Farhad za, vaš, eh, zgoš, za vaše zgoščeno poročilo. Poskušal bom ne ponavljati to, kar ste vi že povedali. Pomembno je vedeti nekaj zadev. Razpad eh, Libije po kontrarevoluciji 2011 ima več razlogov. Profesori so to raziskovali, nekaj povezano z zgodovino Libijo, vedno je bila razdeljena, nikoli enotna, slaba identiteta, šipka identiteta in eh, podobno. Nekatere so povezane z Gaddafijem režimom in njegovim načinom vladanja deli in vladaj. S tem naj bi ošibil identiteto Libijcev in podobno. Vendar pa imamo nekaj razlogov, ki niso tako daleč v preteklosti. Imamo dva greha revolucije. Ni šlo za revolucijo ljudi proti eh, diktatorju in njegovim pripadnikom. Gaddafi je imel tudi ljudi, ki so ga podpirali v prebivalstvu. Če se tega ne zavedamo in to obsojamo, potem podcenimo možnost nacionalne sprave. Hitenje v tranzicijo in volitve brez eh, razumevanja tega, da je treba najprej ustvariti spravo, se ponovno pogajati, ponovno definirati eh, to, kar si ljudje želijo od Libije. Je napaka. In to je vodilo do tega, o čemer bomo govorili kasneje. Naslednja regionala se naj bila podcenjevanje vloge uh, mešavanja od zunaj kot uh, demonstracije mladih na cestah. Eh, tukaj se je podcenjevala vloga NATO in mednarodnih sil. In takojšnja odklonitev, odklonitev pomoči NATO po uspehu revolucije. Če bi NATO ostal, bi bistveno laže prišli do spostavitve nacionalne vojske. To se ni zgodilo. To sta dva izvorna greha od začetka, ki sta pripeljala Libijo na to pot navzdol, spiralno pot navzdol in eh, tudi napake vlade, naprimer vlade Erkipa, ki je poskušal plačati za mir. To je pripeljalo do nadaljne fragmentacije. To je zanetilo stalne spore. 2014 je prišlo do eksplozije z delovanjem generalja Haftarja v Bengazijo, odzivom sil v Tripolijo. Veste, kaj se je potem zgodilo. Kar želim povedati je, da ne smemo pasti v pas tega, da so bili nekateri uh, akterji sekularni, demokratični nasproti islamistični, fundamentalistični. To ni razlog eh, za spor. Razlog za spor je, da imamo v Libiji sile, ki mislijo, da ne bi bilo tako slabo, če bi se vrnili na stari režim brez Gaddafija, na star način vladanja. Mm, te in potem sile, ki so bolj revolucionarne, ki želijo iti po drugi poti. Obe frakcije sta prisotni na obeh straneh. Imamo salafiste, islamiste, ki sodelujejo z eh, Haftarjem v njegovih vojaških eh, silah. Imamo islamiste v mm, Seraževi mm, vladi. In sekularne imamo tudi na obeh straneh, liberalce na obeh straneh to mora biti jasno. Torej ne gre za neko monolitno, homogeno skupino, ki se bori proti drugi monolitni skupini. Vse skupaj je zelo fragmentirano. Vendar pa ljudje blazno trpijo v Libiji. In strah se širi med prebivalstvom. Standardi uh, so, standard je izjemno slab, ni vode, ni elektrike, ni gotovine. Težko je danes živeti v Libiji. Zato, če hočemo rešiti Libijo v tranziciji in rešiti eh, sanje neke države, ki bo imela pluralistični sistem, ne bomo temu rekli demokracija, ampak nek pluralistični sistem potem je nujno, da mednarodna skupnost deluje enotno in se zavzame za načrt Združenih narodov, ki ga treba izvesti čim prej. Kaj drugače bomo izgubili? Izgubili bomo eh, Libice, ljubje so obupani in uh, se ne zanimajo več. Rečejo, boljš, da pride Gaddafi nazaj, potem bomo imeli vse nekaj zajet. Če torej ne bomo hitro delovati, če ne bomo ljudi pritegnili na našo stran, če jih ne bomo vrnili v politično sfero, jim dali neko upanje, jim dali nek eh, razlog za to, da sodelujejo in da si prizadevajo za prihodnost, kot je bilo takoj po uh, revoluciji, potem jih bomo izgubili. Od leta 2014 eh, smo imeli pa medijacijo Združenih narodov. Torej, pogajanja imamo, če imamo dve strani, kjer se dve strani ne moreta več spopadati, ampak se morata končno spraviti za pogajalsko mizo in se dogovoriti. Dejstvo pa je, da trpijo ljudje, ne pa glavni akteri. Ni pa prave podpore za pogajanje. Imamo pa izjavo Združenih narodov, ki so ponudili lastno posredovanje, lastno medijacijo. Žal. Ta medijacija ni že od vsega začetka imela veliko možnosti. Ne samo zaradi načina, kako je bila oblikovana, ne samo zaradi vloge prvega medijatorja, ampak tudi zato, ker v mednarodni skupnosti dejansko je bila zamisel, da bodo vsi stali za tem, kar pa se dejansko ni zgodilo. Mnogi akteri iz mednarodne skupnosti so se postavili na eno ali drugo stran. Po eni strani so izražali podporo medijatorju, kdorkoli je že bil, po drugi strani pa so podpirali na eni strani Haftarja ali pa drugo stran. Tako da je bila medijacija že takoj neuravnotežena in ni imela možnosti za uspeha. Sama medijacija je imela že eh, probleme v sebe, ni bilo predvideno, da bi spremljali varnostno situacijo, kar je bila napaka in podobno. Tega se moramo zavedati in to ima svoje posledice. Kaj pa zdaj? če je še vedno namen, da pridemo na pluralistični sistem in stabilizacijo države, tukaj imamo dve alternativi. To ne pomeni, da se ne bo kaj drugega zgodilo, ampak z našega mednarodnega vidika se lahko predstavljamo neko podporo za te opcije. Prva opcija je da najdemo enotnost, kohezijo in moč za misijo gospoda Salamena. Politični sporazum je edini okvir, v katerem lahko delamo, kar je potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Vsak delegat je rekel, politični sporazum je edini možni okvir. Kaj to pomeni, pa ni nihče specificiral, vsi pa so to podprli. kakšen je namen mednarodne skupnosti, da je združena in Salmeja še naprej podpira in mu omogoči, da nadaljuje svojim načrtom. Vendar imamo problem, o katerem smo govorili. Salame je pripravil načrt, ki je zelo smiseln eh, z akademskega vidika preoblikujemo politični sporozum, zmanjšamo e, število v parlamentarnem svetu na štiri člane, vključimo osmi člen in tako naprej. To je bila zamisel. Potem pa gremo na nacionalno konferenco, ki bo vključitvena, inkluzivna, ki bo vključila e, čim več libice vseh strani, Nismo vedeli, kaj naj bi to prineslo, ampak Libici naj bi se pogovarjali o pomembnih zadevah za prihodnost eh, Libije. Potem bi pripravili pod do volitev. Najprej bi pripravili eh, ustavo in potem volitve. Ni pa uh, od poslanec ustrezno opredelil vrstni red tega idejo, da če ne bo spremembe političnega sporozuma, ker tukaj ne gre za sporozum, ker se obe komisiji nista dogovorili, bo vseeno šel na nacionalno konferenco in to želi narediti februarja oziroma marca. Ne vem, kaj mislite vi. Jaz tukaj vidim velik problem. Zelo težko bo to doseči. takšno postopanje lahko omogoči tistim, ki ne želijo tranzicije, da pridobijo eh, moč. Vojaška eh, frakcija lahko prevzame nadzor nad državo. To se lahko zgodi, če politični sporazum ne bo spremenjen in, bo de in takšna deklaracija mm, nacionalne konference lahko predolgo traja. Pomembno je, kako bodo zadeve postopale. Če ta ime ne bo ustrezal, potem to ne bo uspelo. Potem pa je tukaj druga alternativa. To pravim kot eh, provokacija, to ni dobro premišljena analiza. Torej, če se načrt ne bo prilagodil, če se načrt ne bo deloval, potem bi raje, da naredimo drugi korak da na vsak način eh, organiziramo nacionalni kongres. A raje postavimo zadeve na nulo in gremo na volitve. Brez ostave to nima smisla. Imamo toliko notranje razseljenih oseb, da to nima smisla. Cela vrsta je težav, ki nasprotujejo tej zamisli. Torej, če Salamijev načrt ne bo deloval, je pa to edina alternativa, da ljudi sponovno vključimo v odločanje. Ljudem je treba povedati, da so to volitve življenjskega pomena. Naj se ljudje odločijo, kdo naj vlada in pod kakšnimi pogoji. to bi lahko bila edina možnost, da ostavimo tiste, ki preferirajo vojaško rešitev. Um, Če gremo po tej eh, poti, potem je jasno, kako pomembna je vloga mednarodne skupnosti, Evropska unija, Združeni narodi, Združene države Amerike. Vsi se morajo močno prizadevati za realizacijo načrtov za Libijo. Skrbno morajo spremljati, kaj se dogaja in podpirati celoten eh, proces. Če se bo to zgodilo, potem tukaj je možnost za to, da bi se ljudje ponovno vključili v politični proces in ne bi rešili revolucijo. Na tem mestu bi zaključil in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Grazie. Grazie lei. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše prispeve, hvala lepa tudi za vašo provokacijo. Sedaj bomo slišali mnenje poslancev. Najprej bi dal besedo Inesa Alessandar, kajti ona je predsednica delegacije eh, v Magrebu. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Žal mi je, da nisem bila tu od začetka, ker smo glasovali v odboru Tran. Škoda, da nisem slišala vseh predstavitev. Ampak eh, v dneh pred eh, datumom, ki je bil določen skupnim dogovorom za stabilizacijo. Eh, torej v teh dneh eh, je bilo še veliko vprašanj. Tudi zdaj smo slišali veliko vprašanj in dvomov. Imamo jasno izjavo evropskih institucij, da je treba poiskati politično rešitev in politični dogovor. Na ta način bi lahko skušali preseči razlike, tako da bi eh, se začel eh, volilni proces, eh, ki seveda obsega številne težave, ki ste jih tudi vi opisali tudi zgodovinsko gledano je ta proces zelo težaven. V tem trenutku imamo vtis, da se poskuša okrog datuma 17. decembra, da poskušajo različni akteri ukrepati vsak po svoje, mi se z njimi pogovarjamo. E, skuša se vzpostaviti nek občutek, kaj je bilo prej in kaj bo potem. Mi pa bi si prizadevali za to, da se postavi nek skupen cilj. E, to je sprožil predsednik Macron, pa tudi nasplošno mednarodna skupnost mednarodna skupnost je za ta volivni proces, ki bi se moral začeti čim prej in ki bi moral izhajati iz nekih skupnih temeljev. Gospod Salame in uh, tudi uh, drugi so se srečali uh, z nami. bliža se 17. Eh, december in na to ne smemo gledati kot na eh, nek, eh, neko točko, ko se vse začenja na novo, ampak moramo upoštevati tudi to, kar se je dogajalo prej to je vtis, ki ga dobivamo, oziroma sem ga jaz dobila na uh, vseh uh, dosedanjih srečanjih eh, z različnimi akteri. Zanima me, kako se tega lotiti, kajti vsi si postavljamo številna vprašanja in Vsi si želimo, da bi do tega datuma prišli v iskanju neke kooperativne rešitve in pa političnega dogovora. Tega si res vsi želimo, eh, tega si želi tudi delegacija Evropskega parlamenta, ki predsedujem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa predstavniki političnih skupin. Vsakemu bi dal na voljo dve minuti. A gospod Galer bo prvi. Hvala lepa. Hvala lepa za a, vaše e, predstavitve. Pravzaprav bi se rad osredotočal na nujno in bolj operativno točko. E, kajti tu premalo vem, Torej, prejšnji teden je potekal vrh med Evropsko unijo in Afriško unijo. E, to ste spremljali gotovo tudi vi. In e, tam smo slišali številne dobre namene in e, tudi to, da bomo nadaljevali z obstoječo politiko, nekaj pa je bilo novega. Namreč, da bi, torej ob robu je devet držav sklenilo nekaj, In sicer se je devet eh, držav eh, odločilo zaradi nemogočih položajev v begunskih eh, taboriščih, da bi mednarodna organizacija za migracije upravljala s temi središči oziroma da bi jih prevzela. Usporedno s tem pa bi vračali begunce, po drugi strani pa eh, bi eh, tiste, ki jih politično preganjali, imeli možnost, eh, da zaprosijo za azil in sicer iz Afrike. No, to je eh, nekaj zelo zapletenega in moje vprašanje bi bilo sledeče. Kako vi ocenjujete to, koliko veste o tem? imamo uradna taborišča, vemo pa tudi, da obstajajo tudi e, številni zasebni zapori, kjer, e, kamor ljudi zaprejo, kjer zahtevajo potem odkupnino ali pa ljudi od tam prodajajo usluženstvo. Moje vprašanje je torej sledeče. Kako ocenjujete možnost, da bi e, res rešili ta nemogoč problem begunskih taborišč?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 o tem grozljivem pojavu, kot eh, je trgovina z ljudmi. Kaj ti tehnično se s tem ukvarjajo eh, trgovci z ljudmi, ki so izgubili posel na sredozemlju. Ali lahko, prosim, eh, kaj več poveste o tem, kdo je vključen v to, kdo je upleten v to in s kom trgujejo, kako jih uporabljajo ali eh, za te ljudi velja kakšna socialna podpora, ali jih uporabljajo za eh, vojaške operacije, ali bi jih lahko kakorkoli dosegli, ali bi lahko vzpostavili stike. So tu kakšne javne oblasti? Ali bi lahko uh, sodelovali z nekom, ki bi to ustavil? Uh, Želel bi si več podrobnih informacij o trgovini z ljudmi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Vrđati. Merci, monsieur le président. Hvala. Uh, imam malo hripa v glas, upam, da to ne bo povzročalo težav tolmačem. Rada bi vam zastavila dve vprašanje. Uh, Prvo vprašanje zadeva situacijo migrantov. Nekateri moji kolegi so že spregovorili o tem. Tudi vi ste rekli, da bo potekala poglobljena preiskava. Ampak zaenkrat nimate dovolj eh, sredstev. Sama sem članica delegacije odbora Libe za državljanske svoboščine. Morali bi obiskati Libijo. Septembra pa zaradi varnostnih razlogov tega nismo mogli narediti. Smo se pa srečali v Tunisu s številnimi sogovorniki tudi iz Libije. Prvo vprašanje, ki ga želim zastaviti, je, kako uporabljate pomoč Evropske unije za te eh, namene. Evropska unija namreč namenja eh, podporo Libiji za varovanje meja in tako naprej. Potem eh, me zanima, Eh, konferenca, ki je potekala med EU in AU, kako bodo doseženi cilji, kako boste poskrbeli za evakuacijo migrantov, kako bo potekala ta eh, temeljita preiskava, mm, kajti eh, pravosodni sistem, pa tudi vojska je pod oblastjo uradne vlade, ampak ta lahko deluje samo na omejenem ozemlju. Mm, tako da me zanima, kako bo vse skupaj potekalo. Eh, zanima me tudi situacija v taboriščih. Eh, to je že omenil gospod Galer. Rekel je, da je večina taborišč na libijskem ozemlju pravzaprav neuradnih taborišč. Eh, predstavniki mednarodne organizacije za migracije in drugih organizacij so obiskali ta taborišča. Rekli so, da taborišče en dan je, potem ga preselijo in zanima me, kako lahko mi eh, pomagamo pri tem. Potem pa še drugo vprašanje. Vse bolj se poudarja eh, oblast lokalnih eh, organov. Lokalni organi, lokalne oblasti so v Libiji realnost. Zanima me, kako bi po vašem mnenju lahko te organe tudi vključili v postopek, ki ste ga omenili vi, gospod profesor, da bi ta postopek bil kar se da vključujoč, da bi predstavljal ljudi, eh, ali so lahko lokalni organi eh, tisti, ki bodo prispevali eh, k tej tranziciji, da bo ta postala bolj vseobsegajoča. Hvala. Hvala lepa. <clears throat> Gospa Loh Pilar. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Imela bi tri vprašanja. Prvo je povezano z usposabljanjem. Kajti eh, Evropska unija usposablja obalno stražo v Libiji, e, torej imamo dobro dokumentirane nesreče. Ko je Libija. E, um, ovirala nevladne organizacije, ki so poskušale reševati ljudi. In pred kratkim so ovirali tudi um, nemško vojaško ladjo pri upravljanju uh, njenega dela. Kako lahko nadzirate delo obalne straže in kako tudi um, sodite uh, njihov uspeh? Drugo vprašanje se nanaša na mučanje, prodajo uh, in pa dražbo uh, za begunce in migranti. Februarja 2016 smo sprejeli resolucijo Evropskega parlamenta Eh, in smo se ukvarjali s tem vprašanjem. Potem februarja 2016 smo se pokovarjali s eh, Martinom Koblerjem, posebnim odposlancem Združenih narodov. Tudi on je poročal o tem. Januarja 2017 je nemški ambasador v Nigerju poročal o koncentracijskih o, o, o, eh, pogojih kot o koncentracijskih taboriščih, ki veljajo za begunce. In junija smo znova razpravljali z gospodom Koblerjem o istem poročilu in sedaj 15. novembra smo dobili poročilo CNN-a o ženskem trgu. In moje vprašanje je sledeče. Ali, torej, kaj prepričuje vam, da bi eh, reševali ljudi iz teh suženskih razmer? In tretje vprašanje se nanaša na eh, predstavniško hišo, ki je v Tobriku sprejela akcijski načrt Združenih narodov. Nekoliko sem prebrala o tem. Eh, tam je rečeno, da eh, nihče ne bi smel biti član nove vlade v Libiji, ki je poročen s tujcem ali pa ima drugo državljanstvo. In zanima me, kaj je za to zahtevo. Eh, imamo ustavo v Mjanmaru in tam vojaščina je vse čas preprečevala to, da bi um, um, sedanja zunanja ministrica uh, imela kakršnokoli prominentno funkcijo. Kos, torej, Sajed, torej sin Gaddafija, sedaj živi v Libiji. Kako, se, kako ga vidite vi na političnem prizorišču in kaj bi lahko uh, storili za to, da bi mednarodno sodišče lahko uresničilo um, nalog za prijetje? Grazie, Gospod Pastalda, hvala lepa. Hvala lepa eh, govornikom. Imel bi tri vprašanja. Eno vprašanje se nanaša na to, kar je eh, vprašala že gospa Veržija. Ta hip eh, Evropska unija namenja 120 milijonov za Libijo. Eh, potem financiramo tudi projekte, ki so povezani z migracijami, potem imamo 60 milijonov eh, eh, v skrbniškem skladu, potem 30 milijonov za pomoč in potem pa še 300 milijonov, ki jih je mobilizirala italijanska, italijanska vlada za podporo obaljni straži Libije. Torej, gospod Farhad, dejali ste, da eh, je položaj težek tudi za Libice. Kaj menite o tem denarju? Ali menite, da ta hip eh, dobro, pravilno um, trošimo ta denar? Ali je šel denar v prave roke? In zanima me, ali ste doživeli kakšen napredek in kakšni so vaši predloge v zvezi s tem, kako bi izboljšali položaj tudi za to, da bi preprečili to, da bi denar pristal v napačnih rokah. Drugo vprašanje se nanaša na našo morebitno misijo v Libiji. To bo gotovo eh, priložnost za to, da bi pokazali našo podporo in pa zavezanost Libijcem in pa da bi podprli politični proces. To, da zanima me sledeče. Kaj lahko pričakujemo od tega obiska? Ali menite, da je to pravi trenutek? Ali je pravi čas, da nadaljujemo in ali lahko uh, se strani uh, gospoda Hatarja pričakujemo kakšen uh, vojaški poseg uh, v Tripoliju. In gospod Mezran, omenili ste eh, akcijski načrt Evropske unije, dajali ste, eh, da ima slabost, eh, tukaj je umestno eh, prehodno obdobje 8-9 mesecev. Eh, pred volitvami. Seveda v devetih mesecih se lahko zgodi marsikaj. Eh, torej Haftar bi lahko prevzel oblast eh, v Tripoliju, to da hkrati ste eh, omenili zgodnje volitve. Kako bi lahko zagotovili, da bodo to res demokratične volitve, če nimamo pravnega okvira? Volitve bi zahtevale volivno pravo, potem pa tudi referendum, s katerim bi podprli morebitno ustavo. Gospoda Tualda danes ni tu, ampak on je v nekem članku dejal da uh, Libija potrebuje zakone, boljši pravni ukvir. Torej, zanima me, kaj vi mislite o tem. Tudi zato, da bi se izognili temu, da bi tisti, ki bi izgubili na, na volitvah, dan po volitvah, to vse takoj zavrnili. Hvala lepa, gospod Milan Mor. Hvala zelo na kratko. Uh, mislim, da je večina vprašanj že bila postavljenih. Pozdravljam oba naša gosta. In prosil eh, bi, če eh, nam razložita, kakšno je stališče sosednjih držav, naprimer Egipta in Alžirije, eh, in kakšna je njuna vloga v procesu normalizacije situacije. Ali morda lahko povesta kaj o tem kakšen vpliv imata ta dva pomembna regionalna akterja pri notranjih dogodkih v Libiji. Hvala. Hvala lepa, nikogar več nimam na seznamu. Torej bom dal a, besedo a, govornikoma vsakemu deset minut. Izvolite. Hvala lepa. Poskušal bom odgovoriti na vaše vprašanje, šel bom od enega do drugega. Začel bom s vprašanjem gospoda Galerja. Torej, kaj smo slišali o mehanizmih, za katere smo se dogovorili? Eh, na vrhu v Abidžanu med Evropsko unijo in Afriško unijo. Imamo predlog, da bo mednarodna organizacija za migracije upravljala eh, center za tranzit in odhod v Libiji. ta, to središče bi imelo nalogo, da vrača imigrante oziroma begunce eh, v a, eh, njihove domovine. Pravzaprav ni tehničnih eh, objasnil za ta mehanizem. Tega še nimamo na voljo. In ne moremo si še predstavljati, kje eh, bi eh, bila ta inštitucija, kje bi stala, na kateri strani eh, Libije, ali bi bilo to v Tripoliju ali zunaj Tripolija, kako veliko bi bilo to središče. Omenjena je bila sicer neka številka v medijih, pa tudi na vrhu. Začeli bi s 3700-3800 ali nekaj takšnega. Torej, toliko uh, migrantov bi, uh, je sedaj nameščenih v centru na območju Tripolja. Toda iz našega vedika ostaja sledeče vprašanje. Kako dolgo bo ta proces trajal? Tukaj je toliko tehničnih vidikov, ki jih je potrebno rešiti ko imate um, begunce, ko imate uh, notranje resilence, ko imate ljudi brez uh, države. Težko jih je vrniti nazaj v njihove države. UNHCR v Libiji je registrirala kot begunce in pa prosilce za azil več kot 43 tisoč ljudi v Libiji. Eh, te številke ne poznajo niti Libici. Eh, Augusta 2016 je znašala ta številka okrog 39 tisoč, torej število raste. V Evropi imate schemo za ponovno naselitev, sodelujete, razdeljujete begunce glede na kvote po državah članicah v Libiji pa eh, število raste. In Libicem nihče ne zna povedati, kdaj bo to število začelo upadati in eh, kdaj bodo eh, razselili vseh 43 tisoč ljudi. To so zgolj registrirani imigranti in begunci. UNHCR pravi, da jih je v Libiji 100 tisoč upravičenih do azila. Imamo poročilo iz leta 2016. Eh, ki pravi, da jih na libijskih tleh živi okrog 700 tisoč. Torej, če se vrnem k mehanizmu eh, centra za tranzit in vračanje, vprašanje je, kdaj in kako bomo to lahko izvajali in kako dolgo bo trajal ta proces. Treba je imeti pred očmi, da je toliko držav oziroma da. Uh, migranti prihajajo iz eh, razno raznih držav, nekateri nimajo diplomatskega predstavništva. Torej, kako, bodo, eh, kako bomo organizirali potovalne dokumente, kako bomo organizirali stvari, da se bodo lahko vrnili in kaj bo z Eritrejci? Ali jih bodo lahko vrnili v Eritrejo ali pa jih bodo ohranili v Libiji? To so vprašanja. 43 tisoč eh, beguncev, ki so registrirani v Libiji. Torej, pol, polovica teh ljudi so Sirici in 7 eh, eh, do 8 tisoč jih je um, uh, iračanov. Potem pa je tukaj še nekaj tisoč eritrejcev. Drugi eritrejci pa živijo neregistrirani v Libiji. To je tudi velik problem za Libijo in jaz vam sedaj prepovedujem iz našega vidika. Vi tu v Evropi ste se odločili za eh, schemo, v skladu s katero boste preselili, ne vem koliko ljudi preselili, pa ste jih 16 eh, tisoč. Torej, eh, obvezali ste se za nadaljnih 50 tisoč in ni jasno, ali vam bo to uspelo v teku naslednjih dveh let v celoti. Torej, tudi vi imate težave. Kar se tiče trgovine z ljudmi v Libiji, torej kar se tiče trgovine z nezakonitimi migranti, kar se tiče torej sužnjav, ta praksa je zelo neobičajna za Libice. To je obžalovanja vredno in to zavračajo vsi Libici to je v nasprotju z našo vestjo, z vrednotami libijske družbe. Libijci ne sprejemajo eh, teh nehumanih dejanj. In če je kdo upleten v to, to niso samo Libijci, to so Afričani, eh, ki to izvajajo na libijskih tleh. Eh, torej mednarodna organizacija eh, za uh, migracije je aprila objavila poročilo o prodaji in suženstvu vzdolž migracijskih poti, pa tudi v Alžiriji, v uh, Nigeriji in uh, v Libiji. Potem glede pogojev v centrih za begunce v Libiji. Torej, Eh, mi jih imenujemo centri za pridržanje, vi to imenujete centri za sprejem. To je stvar terminologije. Torej, ti, ti objekte upravlja Ministrstvo za notranje zadeve. Torej, Ministrstvo za notranje zadeve upravlja z 35 centri. In eh, tukaj je nameščenih okrog 20 tisoč nezakonitih eh, migrantov. Nekatere prestrežajo na morju in jih potem eh, vrnajo nazaj. In sicer na 12 točkah, ki so bile vzpostavljene, potem jih odpeljajo v te centre. V zvezi s tem moram nekaj povedati. Število nezakonitih migrantov v teh centrih je enako številom tuaregov, ki se niso mogli vrniti. Sedaj lahko uh, prestrežemo te ljudi, jih uh, vrnemo nazaj. Uh, to, da mi nismo mogli vrniti niti Tuarego v njihova lastna mesta. Želim vam torej samo povedati, kakšen je položaj. Zato pravim, da je položaj zelo kaotičen in da tega ne moramo rešiti samo preko migracij. Čež da rečemo, da bomo rešili problem migracij v Libiji. To je samo en del širše palete eh, potreb in zahtev v Libiji. Libijo je treba obravnavati kot vojno po eh, konfliktu, po vojni, kajti nihče ne upošteva dejstva, da je Libija v zelo nevarnem položaju. In čudno je, da želimo eh, državo, ki je po vojni preko uh, migracije in pa uh, mislim, da bi bilo treba tam eh, zaščititi nezakonite migrante, ne pa da poskušamo rešiti problem migracije. Torej, položaj je res, res težek. Zato je obisk članov Evropskega parlamenta nekaj, kar bi bilo res zelo pomembno, kajti eh, šli bodo tja in dobili bodo možnost, da se pogovarjajo za Libijci na terenu lahko bodo obiskali te centre. Uh, torej, gospa Ajala je omenila tudi uh, možnost, da bi obiskali taurige, ki živijo v 17 taboriščih uh, okoli Bengazija in Tripolija. Uh, okrog 22-23 tisoč jih je. To je resničnost. Potem ste postavili še vprašanje o zvezi s sodelovanjem eh, z Evropsko unijo in pa eh, z usposabljanjem obalne straže. Odkar eh, je bila uvedena operacija Sofija, vemo, da naj bi se Sofija zoprstavljala mreži trgovcev z ljudmi od maja 2015 do maja 2016 so mobilizirali vsa sredstva, torej sedaj operacija poteka, ampak nič niso mogli storiti. Začeli so delati eh, v drugi polovici 2016 in so začeli zagotavljati usposabljanje obaljni straži, zato da bi prevzeli operacije iskanja in reševanja v naših teritorijalnih vodah. Ehm, sedaj je. Sedaj je, eh, se pri uh, Sofiji uh, udeležuje okrog 150 plovil. Italijanske oblasti so uh, obalni straži aprila ali maja lanskega leta zagotovile štiri čovne. Mislim, da gre tukaj za štiri ali pet čovnov, ne več kot pet. Pred majem je libijska obalna straža delala na morju samo za enim čovnom, ki je bil dolg 30 metrov in ta čovn tudi ni bil primeren za iskanje in reševanje. Sedaj pa nam je Italija dala eh, te čovne in tako lahko delujemo 24 ur, posebej takrat, kadar je morje mirno in nizko. Od maja do danes smo prestregli in rešili okrog 17 tisoč ljudi in jih eh, pripeljali smo jih nazaj v Libijo. Kar se tiče nesreč in pa kar se tiče obtožb eh, nevladnih organizacij, eh, to bom pojasnil na zelo tehničen način. Ko čovn nezakonitih uh, Eh, migrantov eh, obvesti eh, stik za iskanje in reševanje v Rimu. Pošlje pa obvestilo tudi plovilom nevladnih organizacij, ne glede na to, katera nevladna organizacija to je. Torej, RMRSS potem stopi v stik z eh, obalno stražo v Libiji in povedo, ja, torej našli smo toliko in toliko čovnov na tem in na tem območju, dajo koordinate in eh, potem eh, je treba iti tja in jih poiskati in rešiti. Nevladne organizacije potem dobijo ta obvestila, pohitijo in želijo priti tja, preden tja dospe libijska obalna straža. Pred enim mesecem se je zgodilo sledeče. Torej, eh, nezakoniti imigranti so eh, skočili sa čovnov zato, da bi dosegli plovila nevladne organizacije, zato, da jih eh, ne bi prestregla libijska obalna straža. In tukaj govorimo na območju uh, 70-80 kvadratnih metrov. In to je velik eh, čovn, ki je kot pošast v primerjavi z majhnimi eh, plovili. In Afriki, Afričani zapadajo paniki, kateri ne znajo plavati. Torej, to, kar se dogaja, je tragedija. Torej, libijska obalna straža pa je ob koncu obtožena, kot da je namenoma želila, da eh, ti ljudje utonejo v sredozemlju in to je posebno napačno. Libijska obaljna straža sedaj deluje pod uh, libijskimi vojaškimi uradniki ki so diplomirali v Španiji, v Grčiji, v Združenem kraljestvu. Torej, oni so profesionalci. Problem je, da nimajo virov in opreme. Tudi eh, čovni, ki jih je eh, dala na razpolago Italija, niso povsem primerni za iskanje in reševanje. Kaj ti potrebujete čovne za nizkim krovom, kjer lahko stegnete roko, vržete mrežo ali pa eh, potegnete migranta iz vode, tako da stegnete roko in jih potegnete na krov. Torej, tukaj je veliko tehničnih vidikov in okoliščin v zvezi s tem vprašanjem. Dobro, sedaj bom eh, predal besedo kolegu Mezrano. Najlepša hvala. Hvala za besedo in tudi za zelo pomembna vprašanja. Glede vrha v Obidžanu nimamo dovolj informacij. Zdi se mi, da je prišlo do poskusa na podlagi mm, škandala z videoposnetki o eh, suženstvu in trgovanju. Eh, sužnji v Afriki. Torej, eh, zaradi tega se je zbudil občutek, da je nujno treba nekaj narediti. Ampak eh, ne vem, če lahko kaj naredimo. Leta dolgo se nihče ni zmenil za to, kar se dogaja v Libiji. Mm, Mm, zgodilo se je to, da je padel diktator, da je bila tam državljanska vojna, mm, da v Libijo eh, prihajajo nenadzorovano migranti iz drugih afriških držav in da bi zdaj obtožili vlado Saraža, da niso nič naredili potem, da se je ta problem ignoriral leta dolgo, mislim, da to ni pravi način postopanja. Mm. Mm, strinjam se tudi z vsem tem, kar je povedal gospod uh, Farhad. Potem eno vprašanje je bilo o lokalnih organih, o tem, da bi jih vključili. Da, mm, po moje je treba rešiti stvari na nacionalni ravni najprej in sicer zato, ker trenutno obstaja veliko problemov in številni problemi so se začeli na lokalni ravni zato, ker ker izhajajo iz nacionalne ravni. Um, um, ljudje se tukaj ne kregajo zato, ker bi nekdo nekomu ukradel ovco ali pretepal otroka, ampak zaradi verske pripadnosti in lokalna raven je tukaj tudi zelo pomembna. Eh, Libija ne bo nikoli več centralizirana država, eh, kakršna je bila pod Gaddafijem. Ne moremo iti nazaj, tajti način, kako bo decentraliziran sistem deloval. Treba je zagotoviti tudi prerasporeditev Eh, bogatstva, eh, tako da bodo sredstva prišla tudi na lokalno raven. Ampak pristop mora biti koherenten. Ne moremo preprosto iti eh, k lokalnim organom. Lokalni organi so tudi zelo plemensko razdeljeni. Imate lahko nekega vojaškega poveljnika, Eh, nekega svetovalca eh, in ta eh, lokalna raven je zelo razdrobljena, tako da ne moramo preprosto iti k njim in stvari urediti. In zakaj je v osnutku ustave to, da če imaš dvojno državljanstvo, ne moreš uh, kandidirati na volitvah ali postati član vlade. Tukaj zada je bila ideja, da je treba uh, zagovarjati islam in preprečiti uh, določenim ljudem, da uh, stopijo v politiko. Gospod Salam je to um, predstavil v. Uh, svojem predlogu za zakonodajo. No, najpomembneje je zagotoviti varnost. Eh, meni je všeč način, kako je Salame to eh, ubesedil. Rekel je, nimamo nobenih predsotkov do nikogar. Eh, on ne bo rekel, ne, vi pa ne boste kandidirali. Imamo tudi mandat uh, eh, ICC-ja. Mm, torej, če obstaja kakšen problem, uh, ga je treba rešiti, preden človek kandidira. Če uh, imamo proti njemu nalog za prijetje, je najprej treba rešiti to. Mm, nihče v Libiji še nikoli ni rekel, da. Uh, Eh, nekdo ne bi smel kandidirati kar tako. Ampak eh, postavljajo se druga vprašanja, ali je to lahko oseba, ki bo združila eh, državo, ki jo bo poenotila. Eni bodo rekli, da nekdo lahko zastopa ljudi, drugi bodo rekli, da je preveč pristranski. Kot v Italiji uh, po fašizmu, ko uh, se niso želeli vrniti v uh, tiste čase in uh, tudi niso mogli vsi uh, biti udeleženi v politiki. Mislim, da ima tukaj vsaka stran svoje argumente. Potem vprašanje v zvezi z volitvami. Tehnično ne gre za problem legalnosti, ampak bolj legitimnosti. Uh, Eh, legalnost oziroma zakonitost lahko zagotovimo. Tehnično lahko predsednik komisije reče, to bomo uredili. Problem pa je, da to narediš tako, da bo lahko velika večina libicev sodelovala in da tudi dejansko bo. Eh, tako bodo volitve postale legitimne. Eh, leta 2014 je samo 15 odstotkov ljudi glasovalo. Mislim, da so strateško te volitve zelo pomembne. In tukaj nas čaka veliko dela. Tukaj se moramo boriti. Eh, pripraviti je treba eh, volivno zakonodajo, ki bo dovolj preprosta, ne tako kot tista iz leta 2012, ki je tako kompleksna, da je nihče ne razume. Če imamo preprosto volilno zakonodajo in mehanizem eh, za kampanjo, za reklame in tako naprej, tako da bodo ljudje razumeli, da so to pomembne volitve, potem bodo tudi šli na volišča in tako bomo dobili legitimnost. To bi bil pomemben korak eh, naprej. Lahko pa eh, na enak način zagovarjaš tudi nasprotno stran. Ehm, če ne bomo imeli nobene druge alternative, če eh, načrt Salomeja ne bo deloval, potem je po mojem mnenju boljše, kot da samo sedimo in čakamo, da pozovemo ljudi na volitve. Ljudje Eh, bodo podali svoj glas in takrat bo potem, eh, bodo potem različne milice težko temu ugovarjale. Mislim, da samo na tak način lahko eh, preprečimo najhujše. Kar pa se tiče parlamentarnega obiska strani EU, mislim, da bi bilo to zelo dobro. Samo priporočam pa, da se to ne bi zgodilo ravno okrog 17. decembra če bi sam moral sprejeti odločitev, potem bi to napovedal danes, eh, ampak za obdobje po 17. decembru, naprimer za 10. januarja. Eh, rekel bi, ne bomo prišli zdaj, ko potekajo vse te razprave eh, okrog tega pomembnega datuma, ampak bomo pa prišli januarja ali pa tudi kasneje. Sam bi se tako odločil. Eh... Hvala lepa. Ena minuta. Uh, Kar se tiče mučenja in ugrabitev migrantov v Libiji, še nekaj zvezi s tem. Ugrabitve niso omejene samo na migrante. Libijci Eh, tudi trpijo zaradi ugrabitev, eh, s katero ugrabitelji želijo doseči odkupnino ali kaj drugega. Nekaj bi rad povedal eh, oče družine Šaršari z zahoda Libije. Je doživel to, da so mu ugrabili tri otroke za več kot dve leti. Ti otroci so še vedno ugrabljeni. In varnostne sile Libije teh otrok eh, niso mogle vrniti družini. Pa še poveljniki obalne straže v Libiji. Eh, en tak poveljnik dela na eh, čovnu El Kifah. On ima 14 let starega sina. Neka tolpa mu je skušala sina ugrabiti. Eh, pa eh, so ga potem pri pobegu ustrelili. In uh, zdaj je ta uh, sin uh, invalid in to samo zato, ker njegov oče uh, dela v libijski obalni straži in preganja tihotapce. To je samo eden izmed mnogih primerov, zakaj prihaja do ugrabitev. Hvala. Dobro. Še nekaj sklepnih besed. Rad bi se zahvalil najprej našima gostoma. Torej, moja prva točka je sledeča. <clears throat> Predvsem Evropski parlament mora tukaj unesti nekaj jasnosti, kajti opazili smo, da uh, številni želijo razpravljati o libijskem vprašanju. In, uh, Jaz mislim, da moramo mi uh, pokazati enotnost in se izogniti temu, da bo vsak uh, odbor ukrepal po svoje. Mi moramo doseči neko sintezo, um, zlasti če želimo vplivati na postopek, ki je v teku. Kar se tiče vsebine, bom kratek. Mislim, da se naša gosta zavedeta. Uh, eh, to, da je največji izziv v Libiji ta, da opredelimo poglavitne akterje. Kajti eh, zemljevid moči v zemljevidi je rezultat eh, različnih dinamik. Akterji, ki so premagali Gaddafija leta 2011, potem so to antična rivalstva med plemeni in tako naprej imamo dualizem libijskih inštitucij in uh, to je posledica leta 2014, uh, eh, ko je ukrepal uh, gospod Haftar, uh, na drugi strani pa smo imeli islamistične revolucionarne uh, milicije iz Tripolija. Uh, Poleg tega so bili tam zelo močno prisotni berberi. Uh, In to je predstavljalo veliko oviro, torej vsi, eh, to je predstavljalo oviro za delo vseh posebnih eh, odposlancev eh, Združenih narodov. Kaj lahko stori Evropski parlament? Libijsko vprašanje je po mojem mnenju predvsem evropsko-afriško vprašanje. Tega se je treba zavedati kajti Libija je nekako križišče, kar se tiče geopolitične stabilnosti na severi, severni Afriki in tudi kar se tiče migracijskih postopkov in vseh eh, eh, posledic migracijskih postopkov. Pa tudi zato, ker um, afriška uh, celina zelo vpliva na Afriko, na Evropo. Zato moramo to postaviti v širši kontekst. To na nek način pomeni, da bi moral naš pristop temeljiti po eni strani na novi strategiji Evropske unije Afrike. A, torej, o tem smo razpravljali v Abidžanu, tukaj gre za politiko razvoja, politiko migracij, tukaj gre tudi za finančne vire, kajti te politike moramo a, tudi financirati. Potem pa a, je treba zagotoviti politično stabilizacijo. Omenili ste volitve, če uh, prizadevanja uh, Salamaja ne bi bila uspešna. Torej, o tem je treba razmisliti, to da mislim, da je to izredno tvegano v sedanjem libijskem kontekstu. In mislim, da je treba resno razmisliti o tem, ali je to možno ali ne. Jaz V glavnem mislim, da si moramo nujno prizadevati za to, da eh, bo eh, sporazum, eh, da bo libijski politični sporazum zaživel. Kajti 17. ne more biti začetek konca. 17. decembar ni simbolični datum, to je zelo pomemben datum, ki pa mora eh, omogočati to, da bomo imeli dovolj časa, da bi zaključili postopek. Seveda eh, me skrbi odziv generala Haftarja, seveda me skrbi eh, tudi pojav, ki ste ga omenjali, ki lahko predstavlja veliko vpliv. In še nekaj zadnjih vidikov. Migracijski problem je velikanski problem, to ne bo posem jasno. In mislim, da je to treba videti nekoliko drugače. Razumem strah nekaterih držav, vključno z mojo državo. Um, kajti mi sklepamo dvostranske sporazume zaradi tega, da bi omejili migracijske tokove, kajti ti migracijski tokovi eh, izredno bremenijo Italijo. Seveda pa se ne moramo delati, da eh, glede na to, da eh, ni vlade v Libiji, da to sproža velike probleme. To, da zavedem se sledečega. Sedaj smo uvedli eh, politiko eh, boja eh, proti trgovcem z ljudmi in pri tem smo bili uspešni, sedaj pa ti trgovci so našli drugačne trge in sedaj trgujajo z nafto na črno. To pa pomeni, da s tem opustošijo blagaj, državno blagajno v uh, Libiji. Tukaj govorimo o velikih naftnih ladjah. In problem teh dvostranskih sporazumov je, da imamo dve negativni posledici. Ena je ta, da se migranti znajdejo v zelo nehumanih, zelo težkih okoliščinah in drugi vidik je ta, da smo eh, pripeljali eh, trgovce, tihotapce do drugih eh, pridobitnih dejavnosti in sedaj eh, ti eh, trgujajo za nafto, kot sem omenil prej, in s tem položaj v Libiji še poslabšajo. Torej, mislim, da je treba nekoliko popraviti imigracijsko politiko Evropske unije do Libije. Eh, pa še nekaj bi rad omenil, česar nismo veliko slišali te, v okviru te razprave. Mi se ne smemo zatiskati oči. V Libiji imamo regionalne interese in imamo tudi interese, ki prihajajo zunaj regije. Obstajajo evropske države, ki uh, delujejo nekoliko uh, ambivalentno in ne omogočajo, da bi našli enoten uh, odgovor se strani Evropske unije. In mislim, da se je treba temu nujno eh, zoprstaviti. Treba je okrepiti um, evropsko zonanje politiko, torej v okviru evropske zonanje politike se je treba ukvarjati za tem vprašanjem. Torej, mi bomo zapisali poročilo o Libiji, eh, tukaj bomo navedli vse te elemente in poskušali bomo prispevati k procesu demokratične stabilizacije. Seveda to zanima tudi druge odbore. Eh, upam, da bomo eh, lahko govorili z enim glasom o parlamentu in da bomo dosegli neko sintezo vseh odborov Evropskega parlamenta. Hvala lepa za to točko eh, dnevnega reda. Sedaj pa lahko prejdemo k naslednji točki dnevnega reda. Hvala lepa. Bene, possiamo. Dobro. Začeli bomo z drugo točko na dnevnem redu. Tukaj gre za makrofinančno pomoč Gruziji. Teče zelo pomembna razprava v zvezi s tem kot veste, smo Evropski, Evropsko komisijo opozorili že na celo vrsto problemov, kar se tiče pogojevanja in kar se tiče uporabe sredstev, ki jih dajemo na razpolago Gruziji. Poročevalec za to točko je Andrej Mamikins, ki mu bom dal kar takoj besedo da nam bo povedal svoje mnenje. Izvolite. Um, Hvala. Kot ste rekli, uh, bi komisija rada zagotovila 45 milijonov v Gruziji v obliki uh, posojil, to je 35 milijonov in pa v obliki nepovratnih sredstev 10 milijonov. 46 uh, milijonov je Evropska unija že zagotovila v okviru te pomoči. Zadnja faza pomoči se je iztekla maja 2017. Armenija, eh, Moldavija, Ukrajina, Turkmenistan in še nekaj drugih držav tudi prejema to pomoč. V svoj osnutek, ki sem ga razdelil eh, prejšnji teden, sem zapisal samo en predlog spremembe, namreč eh, skupno besedilo oziroma skupno institucijo, skupno izjavo vseh treh institucij. Mm, v tej skupni izjavi bi morali eh, poudariti predpogoj za eh, dodelevanje makrofinančne pomoči, ki mora biti povezan z demokracijo, vladavino prava in človekovimi pravicami. Potem zagotoviti je treba, da bosta komisija in služba za zunanje delovanje spremljali izvajanje tega predpogoja skozi celoten cikl pomoči. In, uh, kljub vsemu temu pa se je treba uh, izogniti temu, da bi spreminjali člene sklepa, zato da se zagotovi hitro izvajanje sporazuma. Uh, treba je spodbujati reforme na področju vladavine prava in človekovih pravic. Uh, gruzijska vlada uh, poleg tega sprejema tudi že dodatne ustavne reforme. In vlada se je zavezala tudi k uh, amandmajih oziroma k spremembam uh, ustave v skladu z Beneško eh, komisijo, ampak komisija in EAS e še nista zagotovili ustreznega spremljanja teh reform. To bi bilo primerno. Skupna deklaracija eh, je že bila eh, rešitev pri Moldaviji. Mm, to se je sprejelo julija 2017. Grozici se res trudijo za izvajanje priporočil Beniške komisije, zato bi morali to pomoč zagotoviti tudi njim. Komisiji se želim zahvaliti za zelo hitre in podrobne odgovore na vprašanja, ki sem jih zastavil. In s kolegi, ki so poročevalci v Senci, bomo v naslednjih tednih še delali na tem. Eh, zahvaljujem se tudi gospodu eh, Hanu Jutakuli ki je poročevalec oziroma so poročevalec iz odbora INTA. Mm, sodelovanje med obema odboroma zelo dobro poteka. Vsi si prizadevamo za hiter zaključek te zelo pomembne zadeve. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa so poročevalec, gospod Takole, izvolite. Hvala. Gospod predsedojoči, kolegice in kolegi, hvala, da ste me povabili v ta odbor. Zelo cenim sodelovanje med obema odboroma, odborom za zunanje zadeve in pa mojim odborom za mednarodno trgovino. S kolegom Mamikin sem sva zelo dobro sodelovala. Zanimajo me tudi vaši komentarji. Tretjič, da je komisija predlaga makrofinančno, makrofinančno pomoč za Gruzijo po vojaškem konfliktu z Rusijo leta 2008. Komisija tokrat predlaga 45 milijonov evrov pomoči, 10 milijonov eh, bi bilo zagotovljenih v obliki nepovratnih sredstev, 35 milijonov pa v obliki posojil. Gruzija je eh, vzhodna partnerica Evropske unije, ima tudi geopolitično pomemben položaj. Lari, eh, njihova valuta je doživela. Eh, depreciacijo v zadnjih letih, poleg tega imajo velik javnofinančni dolg, eh, imajo tudi nizko stopno izvoza, rast eh, poganjajo predvsem investicije. Kljub vsem tem težavam pa je finančni sistem Gruzije ostal zdrav po zaslugi nadzora centralne banke. Evropska unija in uh, Gruzija sta pred kratkim sprejeli tudi DCFTA. Uh, eh, mm, gre predvsem za stabilizacijo gruzijskega gospodarstva. Komisija je podala uh, tudi svoje priporočila za Gruzijo glede tega, kako si prizadevati za demokratično stabilizacijo v državi. Dobro je upoštevati, da ti procesi uh, Eh, vsi zahtevajo veliko časa, preden se zagotovi dolgotrajna eh, rešitev. Mm, to mora zagotoviti predvsem država s svojimi prizadevanji. Mislim, da je Gruzija dokazala svojo pripravljenost, eh, da še naprej stremi k reformam in pomoč Evropske unije bo pogojena s tem, da Gruzija te stvari tudi doseže. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Prida bo prvi in on nadomešča gospoda Štetina. Izvolite. Hvala, govorim v imenu kolege Štetine, on je naš poročevalec v senci. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu in drugim kolegom za predloge. Gospod Štetina se strinja s tem, kar predlaga gospod Mamikins, namreč da podamo Eh, en predlog spremembe v obliki skupne izjave vseh institucij. Eh, Gruzija dobro izvaja reforme, ampak še vedno je tudi prostor za napredek. Gospod Štetina omenja to predvsem eh, v luči eh, sodbe sodišča eh, gospoda Meravišvilija. Eh, Mm, potrebujemo učinkovite demokratične mehanizme, um, tudi uh, dobro delujoče sodstvo. To mora biti zapisano v naši izjavi. Mm, Evropska komisija in služba za zunanje delovanje bi morali spremljati izpolnevanje predpogoja za dostop do uh, makrofinančne pomoči. Mm, potrebujemo ustrezne demokratične mehanizme za spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava, zato da se bo ta proces uh, izvedel. Ima gospod Šteti na nekaj vprašanj za predstavnike Evropske komisije in pa EAS. E Oni naj bi nadzorovali proces. Prvo vprašanje je naslednje. Ali lahko, prosim, podrobno razložite, kako bo pogojevanje, ki je upisano v členu 2, eh, potekalo? Eh, drugo vprašanje pa zadeva skupno izjavo. To je dober način za spodbujanje demokratičnih procesov, ampak eh, za gospoda Štetino ni jasno, kako se to v praksi dogaja, kako poteka izvajanje v praksi. Gospod Štetina. Pravi tudi, da se veseli sodelovanja s poročevalcem in vsemi poročevalci v Sinci. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Gospod Ostrivičus. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, dragi kolegi, da se lahko oglasimo v zvezi s to temo v imenu Javierja Narta, svojega uh, kolega, ki je um, tukaj poročevalec v senci v imenu skupine Alde. V njegovem imenu moram priznati, da gre za pomemben trenutek. Eh, vse bolj poudarjamo eh, izvajanje pridružitvenega sporazuma in pa tudi prostotrgovinskih sporazumov. Uh, imamo države na vzhodu Evrope, ki že imajo te sporazume, s katerimi smo jih sklenili in mislim, da je to prava politika. Uh, strinjam se z odločitvijo AFETA, da se pripravljajo eh, tudi poročila o napredku, uh, začenši z naslednjim letom, o teh državah, ki so pripravljene razvijati odnose z Evropsko unijo na podlagi načela evropeizacije. Zahvaljujem se tudi obema poročevalcema. Mislim, da je stališče, ki ga zastopata, povsem pravilno, torej da imamo pogojevanje. In pomembno je, da se pripravi ta predlog spremembe, ki bo odražal tudi politične kriterije za makrofinančno pomoč prišel je čas, da se prizna pomen eh, te korelacije. Ne zato, ker bi želeli nekoga kaznovati, ampak zato, da se vzpostavi pomemben instrument za spremljanje in izvajanje nadzora nad situacijo v posameznih državah. Obstaja razlika med proračunsko pomočjo in makrofinančno pomočjo. V Inti smo imeli prejšnji teden dobro razpravo. Mislim, da smo prišli tudi do dobrega uh, razumevanja eh, med vsemi, ki so sodelovali v razpravi. Imamo isti predlog spremembe in isto eh, skupno izjavo tudi za primer Moldavije. In zato se mi zdi povsem primerno, da to pripravimo tudi za Gruzijo. Dragi kolegi, mislim, da vsi popolnoma razumemo uh, vse te zadeve in uh, tem državam bi morali zagotavljati pomoč, morali bi biti v stalnem stiku in morali bi uh, resno jemati tudi uh, revizije računskega sodišča, ko gre za te države in pa za njihovo uporabo eh, pomoči. Mi to pomoč zagotavljamo v dobri veri in upam, da bo eh, Hanu takola zastopal to stališče tudi v računskem sodišču in da bo prišlo do še tesnejšega sodelovanja med obema institucijama. Hvala. Hvala lepa, gospod Šolc. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Zadnja želja kolega Strevičusa. Lahko samo podprem. Gospod Takola dela samo to, kar se je naučil v odboru Inta. Samo zamenjuje svoje odgovornosti. Bi pa čestitev poročevalcu za osnutek poročila in naj. Ne povem, da smo v Indiji imeli zelo poglobljeno razpravo o pozitivnih učinkih eh, makrofinančne pomoči, pa tudi povezane nevarnosti. In zato lahko samo podprem to, da je pogojevanje eden osnovnih eh, pogojev instrumentov tudi v rokah odbora AFED. Kar pa tudi pomeni, da zato potrebujemo stalni proces spremljanja, ne samo da poročamo enkrat na leto, ampak morajo vse strukture znotraj Evropske unije prispevati k temu monitoringu, saj ponujemo davko plačevalski denar in za ta denar smo dolžni državljanom pojasniti, zakaj smo ga porabili. Takšno spremljanje je povezan tudi z bolj politično konkretizacijo tega, zakaj se daje konkretno denar v okviru eh, vzhodnega sosedstva, v tem primeru dajemo denar Gruziji. Tukaj predlagam eh, amandma povezan z pravnimi zadevami da upoštevamo priporočila Beneške komisije, hkrati pa želim, da se AFED bolj ozretoči na razmerje med eh, posojili in nepovratnimi sredstvi. Pojosila, posojila pomenijo, da nekako držimo te države v odvisnosti. Namen makrofinančne pomoči pa je, da državo omogočimo, da ustvarijo eh, gospodarstvo takšno, kot si ga želijo, ki odraža demokratično željo vseh eh, prebivalcev republike. Tako da si zagotovijo eh, samo zadostno vzdržen razvoj. Zato bi bilo bolje, da jim več dajemo nepovratne pomoči in manj posojil. S tem omogočimo, da sami eh, odločajo, zakaj bodo denar porabili. Hvala lepa, gospa Harms. Hvala lepa. In mi treba vse spominjati, da smo pred vrhom o vzhodnem partnerstvu, smo že veliko razpravljali o tem. Veliko smo govorili o tem, kaj potem, sploh za pridružene države. V Evropskem parlamentu se bolj ali manj vsak eh, strinja, da gre za izvajanje pridružitvenih sporazumov. In to moramo doseči tudi z makrofinančno pomočjo. sprožiti moramo reforme v skladu z pridružitvenim sporazumom. Na osnovi srečan, ki smo jih imeli z našimi partnerji iz pridruženih držav in eh, drugih držav vzhodnega partnerstva, je bilo videti, da se s tem vsi strinjajo. Kar zadeva razprava v odboru INTA, eh, povedati moram, da moram biti zanesljivi pri pogoji, ki smo jih eh, predpisali. Če smo torej predpisali pogoje, ki so izvedljivi, potem od tega ne smemo odstopati. In ta faza pogojevanja je še vedno pred nami in za tiste, ki delajo v Euronestu, za državami vzhodnega partnerstva morajo tukaj nekaj prispevati. Kar zadeva Gruzijo, mislim, da se vsi strinjamo, da se država razvija bistveno bolje kot nekatere druge države. Hkrati pa vemo, da so pod velikim pritiskom. Nimajo samo tako zamenovanega zamrznega konflikta, s katerim se ukvarjajo, ampak imajo tukaj še Azerbajdžan in Turčijo, ki sta zelo problematični sosedi in eh, s tema državama imajo tudi veliko odprtih vprašanj. Ne smemo tudi pozabiti politične napetosti, ki tam vlada. Sama bi izpostavila razvoj medijev, transparentnost medijskega sveta, pa tudi vprašanja lastništva medijev in vprašanja pluralizma v medijih. To bi si želel vključiti v te pogoje, kakor tudi neodvisnost sodstva. S člani Veneške komisije smo govorili o neodvisnosti eh, sodstva. To je namreč vprašanje, na katerega ne smemo pozabiti. Tudi če vidimo neke pozitivne spremembe, moramo jasno povedati naši še pridruženi članici Gruziji, da na tem strajamo. In bi se pa tudi zahvali. Gruzija je ena od tistih držav, ki ne vrača tako imenovanih članov Gülenovega gibanja nazaj v Turčijo. To bi morali podpreti. Tudi če vemo, da Gruzija vseh vprašanj eh, človekovih pravec, pravic ne obravnava vedno optimalno, sploh kar zadeva pravice povezane s polom, pa je vendar tukaj dosledna, kar zadeva geografsko geografski položaj. Hvala lepa, gospod Jurek. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. za nas eh, je pomembno, da podpremo Gruzijo, ki je z eh, geopolitičnega zornega kota zelo pomembna za nas. To so objektivni razlogi, imamo pa tudi subjektivne razloge. Mm, Gruzijska družba si želi približati zahodnim državam. Se pa strinjam, da moramo biti tukaj razumni. Pomenu vprašanje je vprašanje političnih zapornikov. Bogo se imamo upravka zelo prozahodno usmerjenje politiki, ki bi jih morali podpreti. priča smo selektivni uporabi prava in eh, represivnih organov. In na tem področju bo treba nekaj storiti, takšne prakse treba ustaviti z vso odločnostjo. Kar pa zadeva druge. Stvari lahko se strinjam s tem, kar je povedala gospa Harms. Na splošno imajo države članice različna stališča, vendar pa ne bi smeli ustrajati pri politiki glede spolov, pri Gruziji saj. Bi s tem spodbujali rusko politiko. Poli Rusija izkorišča našo dialoško podporo ali prizadevanje. zato, da bi te države odvrnile od tega, da se približujejo Zahodu. Zato bi morali biti tukaj nekoliko bolj zmerni. Najpomembnejše je vprašanje političnih zapornikov in eh, pričakovati moramo, da jih bodo osvobodili. <clears throat> Hvala lepa, gospod Kanjete. Hvala lepa gospod predsedujoči, popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal gospod Štetina oziroma v imenu gospoda Štetina gospod Preda. Bi pa omenjala sodbo gospodo Bašvilijo strani sodišča za človekove pravice. To kaže na situacijo v sodstvo Gruzije. Ta sodba je pokazala, da je bil gospod Mirabišvili samovoljno aretiral in s tem je bila kršena konvencija za varstvo človekovih pravic in temeljnih eh, svoboščin. Naj bi vas spomnil, da je že lansko leto Evropsko sodišče za človekove pravice izdalo sodbo v primeru gospoda Mirabišilja. Tudi takrat je bilo ugotovljeno, da je bila kršena Evropska konvencija za človekove pravice v različnih členih. Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice bi morala trenutni vladi odpreti oči za to, da demokratične zaveze ne pomenijo samo besed, ampak tudi vsakodnevno politično delovanje. Dve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, ki sem jih omenila, kaže, da je, gospod, da je primer Marabišvili velika sramota za gruzijske oblasti. Zelo težko sprejmem eh, izjavo ministra za pravosodje, da ta sodba od Gruzije ne zahteva drugega, kot da nekaj tisoč eh, evrov plača gospodu Mirabišviliju. Mislim, da je to cinično ko gre za državo, ki si želi postati članica Evropske unije, taka izjava za tako državo ni primerna. Pravi odgovor je, da bi morali pustiti vse obtožbe proti gospodu Mirabišviljo, takoj bi ga morali i brezpogojno izpustiti iz zapora. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Zdaj pa bomo prisluhnili komisiji. Gospod Gris. Jörn Grise, ki se ukvarja z politiko, uh, sosedsko politiko in makrofinančno pomočjo. Izvolite. Thank you very much, uh, chair. My name is... Hvala lepa, sem Jörn Grise. Iz oddelka, ki se ukvarja z eh, sosednjimi državami v okviru zunanjih zadev. Najprej se zahvaljujem za to poročilo glede makrofinančne pomoči Gruzije. Gruzija se sooča z velikimi potrebami po zunanjem financiranju v naslednjih treh letih, do leta 2020. To je tudi eh, trajanje programa Mednarodnega denarnega sklada za to državo. Te potrebe so povezane predvsem z tremi faktorji. Najprej eh, velik zunanji dolg, drugo je potreba po povečanju eh, državnih rezerv in potem pa še velike zahteve glede amortizacije dolgov v naslednjih nekaj letih. Vse te zadeve so tesno medsebojno povezane in tvorijo tudi hrbtenico našega predloga za nadaljni program makrofinančne pomoči za Gruzijo. Predlagan eh, znesek 45 milijonov evrov makrofinančne pomoči pokriva eno tretjino trenutne mm, finančne luknje, vse kar ne pokriva IMF in Svetovna banka. To mislim, da vzpostavlja dobro ravnoteže med zagotavljanjem dodane vrednosti Evropske unije in delitve bremena z drugimi donatorji. Član odbora bi upozoril tudi na potrebo po hitrem sprejemu te odločitve. Tukaj gre za nujni instrument eh, pomoči. Ker eh, ste omenjali računsko sodišče, en od eh, priporočil v prejšnjih poročilih računska sodišča se ukvarja, ki se ukvarja za makrofinančno pomočjo sosednjim državam. Tam pravi, da je, morajo so zakonodajalci poskrbiti za to, da bodo takšne odločitve čim prej sprijeti. Komisar gospod Moskovici je prav tako izpostavil potrebo po hitrem odločanju, ko je o tem govoril pred nekaj tedni. Naj na kratko odgovorim na nekaj vaših vprašanj. Ugotovili smo oziroma seznanjeni smo skupno izjavo kot del osnutka poročila odbora AFED. Moram povedati, da komisiji ni popolnoma jasno, kaj naj bi dosegli s to skupno izjavo. Politično pogojevanje s demokracijo, pravno državo, človekovih pravic, to je tako ali tako del eh, sklepa in to je pokrito v drugem členu. Izjava lahko to ponovi, ne more pa prenesti kaj veliko drugega. Z tega, kar sem slišal, bi lahko ugotovil, da imate kar nekaj pomislekov. Hkrati pa ne dvomite v samo Gruzijo. ne govorim v imenu kolegov iz uh, službe zunanje delovanja, ampak po mojem mnenju bi si težko predstavljali, da bi Evropska unija zadržala makrofinančno pomoč eh, Ukrajini eh, oziroma se popravlja Gruzi, zato ker ne bi izpolnjevala političnih predpogojev. To ni dobra praksa, če dodajamo izjave k takšnim sklepom. To naj bi bilo prihranjeno za posebne primere. S tem odborom in tudi z eh, odborom INTA smo o tem veliko razpravljali, ko je šlo za Moldavijo. Tam smo imeli opravka s takšnim posebnim primerom. Seveda o tem ne odločam, ampak eh, boste o tem odločali vi, bi pa vas prosil, da razmislite, ali takšna izjava ne bi mogoče razvrednotila posebnega statusa, ki ste ga pripisali Moldaviji. Kar zadeva vsebino, mislimo, da takšna skupna izjava ni potrebna. Kar pa zadeva druge točke, ki ste jih izpostavili ki so tudi povezane z spremljanjem in političnim pogojevanjem v drugem členu. V drugem členu imamo mandat spremljanja in izpolnjevanja političnih pogojev v zadnjem ciklu pomo danja pomoči. Odločitev se sprejme, ko se denar izplača, takrat se opravi oceno. Na kratko bi nekaj povedal o pogojevanju. Na eni strani imam politično pogojevanje, ki eh, v kombinaciji z pogoji IMF-a e Potem pa imamo posebne pogoje v memorandumu o dogovoru pri makrofinančni pomoči gre za makrofinančni instrument. Namen pa je stabilizirati gospodarstvo tako, da ne bi prihajalo do zunanje finančne krize. To pa je tudi povezano z samim instrumentom. kar je spet v skladu z izjavo Ruskega parlamenta z leta 2013 o finanč, makrofinančni pomoči v načelo 1A, ki pravi, da bi makrofinančna pomoč podprla politično podporo z namenom izboljšanja finančnega stanja oziroma gospodarskega stanja in zmanjšanje zunanjega dolga. To je tudi napisano v drugem členu in tretjem členu sklepa, ki ga pripravljamo. Moč makrofinančne pomoči je ravno povezana z osredotočenostjo na cilj. Tako da smo nekoliko skeptični do pritekljenja pretiranega obremenjevanja vprašanja pogojevanja z drugimi zadevami. Pridružitveni sporozumi so seveda izjemnega pomena. To je referenčni dokument za komisijo pri pripravi političnih pogojev. Mnogi ste opozarjali na to, da je to neposredno povezano z gospodarskim razvojem kar je bilo tudi upoštevano. Seveda pa predložitveni sporozum predvideva večletni okvir za izvajanje makrofinančna pomoč, pa ima krajšo obdobje izvajanja. Zato moramo strezno oblikovati tudi pogoje, ki morajo biti ambiciozni, vendar hkrati tudi dosegljivi še en stavek eh, glede eh, razmerja med posojili in nepovratnimi sredstvi. To bo še ima na osnovi gospodarskega napredka, stanja, kar zadeva BDP, kot eh, tudi zdrnosti dolga. Gruzija je napredovala, kar zadeva BDP zadnjih petih, desetih letih, zato smo ta element znižali v primerjavi z eh, prejšnjima dvema operacijama. S tem bi zaključil in se vam zahvalil za pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Diklošev Bir, izvolite. Thank you very much and I try to be as brief as possible. Bom poskušal biti eh, kratek. Gruzija je tista država vzhodnega partnerstva, ki je najbliže temo, na kar smo mislili, ko smo vzpostavili vzhodno partnerstvo leta 2008-2009. To ne pomeni, da je vse popolno. Nekatere stvari ste izpostavili. S tem se popolnoma strinjamo v poročilo o izvajanju pridružitvenega sporozuma, ki bo objavljen decembra, boste videli zadnje stanje eh, situacije v Gruziji. Tukaj imamo tudi cilje za leto 2018. Eh, ugotovili smo politično zauzetost in pripravljenost nadaljevati z reformami. 21. in 22. novembra so bile volitve. In splošno se spoštujejo temeljne človekove pravice in svoboščine in eh, stranke se lahko svobodno nastopajo na volitvah. 2007 so bile uspešno izvedene reforme, kar zadeva vizonsko eh, prosti režim. Marca ta, to leto še posebej spremljamo izvajanje ustavne reforme, kot smo že omenili. Pozdravljamo sprijetje manjmaj, ki so popolnoma v skladu za priporočili Beneške komisije. Spremljamo tudi izvajanje reforme pravosodja, pravne države in človekovih pravic v tem smislu iz bor ombudsmana v javni razpravi znak za nadaljni razvoj demokracije v Gruziji. Seveda je treba zagotoviti vzdržnost reforme in eh, zagotoviti napredek, pa tudi uh, Eh, makroekonomsko stabilnost. Kot služba za zunanje delovanje smo v stalnem stiku z komisijskimi službami in strinjamo se za komisijo, da je ta ocena smiselna in da bi lahko sklepali, da Gruzija izpolnjuje politične pogoje, lahko pa potrdimo, da smo pripravljeni podati bolj podrobno poročilo glede situacije v Gruziji glede izvajanja programov med celotnim trajanjem makrofinančne pomoči. Imamo pa nekaj dvomov v to, ali je ta skupna izjava nujno potrebna ob poštevanju, da situacija ni takšna kot v Moldaviji, kjer se nam zdi situacija bistveno bolj dramatična in eh, priporočila Beneške komisije niso bila spoštovana in tudi ne bodo v prihodnosti za ti, bi vas prosili, da o tej skupni izjavi še enkrat razmislite. Hvala lepa. Maminkis. Gospod eh, Maminkis. Thank you, sorry, Chair. Sorry, sorry. Metti le cuffie, se no non mi ascolti. Uh, eh, morate si nadeti uh, eh, slušalke, že me ne boste slišali. Uh, Torej, gospod je dejal, da ne razume tega, kar počneš. Če boš to bolje obrazložil, potem bodo gospodje bolj zadovoljni. Izvoli. Uh, um, Hvala lepa, kot sem Že povedal sem veliko vprašanj mm, poslal in sem dobil tudi veliko odgovorov. Kot rečeno, sem vložil samo en amadma, tako da ne razumem, o čem pravzaprav razpravljamo. Mi pare chiara la risposta. Torej, eh, s tem zaključujem današnjo razpravo. Rok za predloge sprememb je 7. decembar. 23. januarja bomo glasovali v odboru AFET. Dobro, sedaj smo zaključili s to točko dnevnega reda. Hvala vsem. fronti. Smo pripravljeni. Sedaj bomo obravnavali razrešnico in sicer gre za razrešnico leta 2016. Služba za zunanje delovanje, poročevalec je Kristjan Dan Prida, ki mu kar takoj predajam besedo. Vidim, da tam le pri zelenih vlada razburjenje. Pavlo? Dobro. Hvala, gospod predsedujoči. Gledam na uro in vidim, da imamo še 13 minut za tri teme. Zato bom dve temi, eh, ki zadevata razrešnico, kar združil. Začel bom z razrešnico za komisijo za leto 2017. Eh, gre za tisti del proračuna Evropske unije, ki nas zanima, razdelek 4. Eh, eh, zmanjšala se je stopna pomembnih napak v primerjavi z letom 2015 z 2,8 na 2,1 odstotka. Gre za pozitiven razvoj in upam, da se bo ta stopna v naslednjih letih še znižala, da bo prišla pod 2 odstotka. Komisijo spodbujam naj upošteva vsa priporočila računskega sodišča. Lahko bi prišlo še do dodatnega znižanja za 0,7 odstotkov pri uh, uh, materialni napaki. Rad bi pozdravil tudi usklajenost eh, civilnih eh, misij, eh, predvsem, ko gre tudi za skupno obramno in varnostno politiko. Komisijo spodbujam, naj s tem delom nadaljuje še hitreje, pa še nekaj v zvezi z razrešnico komisije. Določene države kandidatke in pa potencijalne kandidatke so imele težave pri postopkih in lahko pride zaradi tega do izgube sredstev. Tukaj bi spet eh, spodbudil k upoštevanju priporočila računskega sodišča. Komisija bi morala tem državam pomagati pri izvajanju revizij. In v tem kontekstu bom predlagal predlog spremembe k četrtemu odstavku, v katerem bom zapisal eh, ta problem. Morali bi eh, razjasniti razlog za te probleme, namreč. Um, Eh, težave na ravni institucionalne ureditve določenih od teh držav. Potem, kar se tiče razrešnice za EAS, um, administrativni postopek je bil izvajan, um, stopna materialne napake se je zmanjšala, moram pa kljub vsemu upozoriti na nekaj, ampak zdaj le se mi zdi, da so vsi kolegi zapustili dvorano pa govorimo o proračunu in jaz sem tukaj sam. Seveda z vami, gospod predsedujoči. Rad bi omenil tudi to, da je treba eh, podvojiti prizadevanja, kar se tiče človeških virov, da se odpravijo neravnovesja, eh, predvsem kar se tiče eh, upravljanja upravnih mest, naprimer stališča spola, stališča uslužbencev iz držav članic, ki ga je treba uravnovesiti z številom uslužbencev mm, Evropske unije. Računsko sodišče je pri postopkih javnih eh, naročil tudi ugotovilo določene napake, predvsem, ko gre za delegacije eh, in za zneske pod 60 tisoč evri. Eh, to bi morali popraviti v naslednjih letih. Kar se tiče človeških virov, pa želim ustrajati tudi pri tem, da je eh, si treba zastaviti nove prioritete in da je treba pri tem definirati ustrezno te nove politike. Zato je treba zagotoviti tudi ustrezne eh, proračunske vire, ne glede na to, ali gre za komisijo ali za službo za zunanje delovanje. Eh, pri proračunskem eh, postopku in pa pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru je treba razpravljati o tem. No, glede na to, da smo govorili o človeških eh, virih, pa sem to želel omeniti tudi tukaj. Veselim se že tesnega sodelovanja s poročevalci v senci, upam pa predvsem, da bodo vsaj enkrat prisotni v dvorani, ko imamo te predstavitve. Hvala pokazal. Hvala lepa. Uh, torej, uh, eh, primirno je, da ste omenili poročevalce v senci, sedaj pa bomo dali besedo Nikol Šmit, predstavnici komisije. Izvolite. Yes, hello, Nicole Smith. I'm the head of Sam se ukvarjam z zadevami Evropskega sodišča, pa tudi povezavo z revizijskimi službami, o čemer vi danes tukaj govorite. Veseli me, da spreminjate amandma, o katerem ste govorili eh, prej. Eh, priporočila računskega sodišča sledijo tega, kar smo počeli v naši enoti. Ugotovili smo, da imamo velike težave z revizijo v državah kandidatkah. Z vami smo se že pogovarjali o tem da tukaj ne gre za verifikacijo izdatkov, nismo še na tej fazi, zagotiti moramo, da revizijske eh, službe upravljajo svoje delo, kvalifikacije revizijskih eh, služb smo preverjali, tukaj imamo tudi pomanjkanje nadzora, pomanjkljivosti pri usposabljanju eh, osebja, sama sem obiskala vse revizijske organe, popolno se strinjamo z oceno Računskega sodišča poskušali, treba rešiti vse zadeve, v nekaterih državah imamo velike težave, kar zadeva zaposlovanje in usposabljanje revizorjev tukaj in pomagamo pri nadzoru in načrtovanju v našem GDO smo naredili natančno oceno vsega, kar počnejo revizijski organi na osnovi misij, ki smo jih izvedli sodelujemo z njimi pri pripravi akcijskega načrta v vsaki posamezni državi, specifično za potrebe posamezne države in tudi za spremljanje napredka. To so zelo tehnična vprašanja, metodologija revizije, revizijski načrti in podobno. Poleg tega smo imeli več delavnic v okviru TANEX-a, da bi pokazali najboljše prakse, kar zadeva. Za revizijo EPA skladov v Makedoniji smo imeli pred enim mesecem takšno delavnico. Tedim državam je treba jasno predstaviti, kaj pričakujemo od njo. Prav tako poskušamo pridobiti zunanje revizorje, ki lahko pomagajo revizijskim organom. Se vidimo, da še niso sposobni tega izvesti in prav tako pa jim pomagamo zgraditi njihove lastne zmogljivosti. Upajmo, da bodo te aktivnosti lahko odpravile vse kritične točke in pripričani smo o sodelovanju in seveda smo pripravljeni sodelovati z računskim sodiščem in tudi Evropskim parlamentom. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Papanjolu, ki je šef eh, enote eh, DEFCO. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi GD DEFCO je, je zadovoljna z. z negativnem trendu 2,1 za 2,8 in 3,3% eh, za 3,8%. Eh, preostala napaka se zmanjšuje, drugo Eh, tudi stopnja napak se znižuje na 1,65, to je podporak ogotavljanja eh, napake oziroma pomena za stroške in tukaj sledimo priporočilom računskega sodišča in tudi pri tej točki se prav tako ukvarjamo z vprašanjem eh, neporadnih sredstev na osnovi analize tveganja naš direktorat je vložil pridržek glede neposrednega upravljanja z denarjem izven akcijskega načrta. Tukaj gre tudi za revizijo eh, pogojev za revizijo, poenostavitev in pojasnitev postopkov za opredelitev eh, pogojev za oddajo nepovratnih sredstev, smernic eh, za zunanje pogodbenike, smernice za usposabljanje in eh, ugotavljanje najpogostejših eh, napak. Vse ti, te zadeve se izvajajo in poskušamo se lotiti posameznim eh, slabosti, ki jih je ugotovilo računsko sodišče, kjer nismo imeli dovolj dokumentacije na voljo. Mm, poskušamo tudi izdajati izvršilne naroge ko je šlo za izgubo denarja in vse čas spremljamo napredek pri izvajanju teh ukrepov. Hvala. Hvala lepa. Gospa Helen Kampel, še vedno iz službe za zunanje delovanje, ona je šefica enote za horizontalno koordinacijo. Pozdravljen, gospod predsedujoči, in hvala za priložnost, da nekaj povedam. Sem vodja horizontalne koordinacijske enote v službi za zunanje delovanje. Zahvaljujem se poroževalcu za njegove pripombe, še posebej kar zadeva materialno stopnjo napake, kjer si zelo prizadevamo, kar zadeva uravnoteženo osebje. Zaposlovanje naše službe je pogojeno poskušamo upoštevati nacionalnost, eh, pri, nacionalno pripadnost in eh, druge kriterije. Helga Schmidt je zdaj sporožila tudi um, task force glede uravnoteženosti, glede spola. Prav tako imamo tudi um, prvo strategijo za priložnosti neodvisno od spola v okviru službe za zunanje delovanje, kar zadeva javna naročila. Naslednje leto bomo izvedli predlagane spremembe in pripravili načrt, da bi zagotovili nadaljne spoštovanje priporočil Računskega sodišča. Hvala lepa. Hvala lepa. A, želite kaj odgovoriti? Ne, torej rok za predlog spremembe je 7. december. Hvala lepa. S tem smo zaključili s to točko dnevnega reda. Sedaj pa bomo a, počakali na naslednjo razpravo, izmenjavo mnenja. sveta. Mhm. Spoštovane eh, gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, sedaj prehajamo k sedmi točki našega dnevnega reda. Zelo sem vesel in počaščen, da lahko eh, pozdravim zunanjega ministra Albanije, eh, gospoda Ditmira Bušatija. Dobro ga poznamo v našem odboru za zunanje zadeve. Najprej bi vam rad čestital za 105. obletnico albanske deklaracije o neodvisnosti. Gospod Bošati, hvala lepa, da ste danes z nami. Hvala lepa za ta dialog. Najprej dobite besedo za uh, uvod, potem pa uh, bomo dali besedo poslancem za vprašanja. Zelo nas zanima, kaj nam boste povedali o sedanjem političnem položaju v Albaniji. Zanimajo eh, me zadnji koraki na področju eh, notranjih reform, na področju eh, pravosodne reforme in pa na področju regionalnega sodelovanja z vašimi sosedami. Vlada ima odobno večino za izvajanje reform, pa vendarle opozicija izvaja nadzor, pa tudi civilna družba, zato da preverjajo, ali je to zdravo demokratično okolje junija bi Albanija prejela sodbo Evropskega sveta o začasnem datumu za odprtje prestopnih eh, pogovorov. Ne glede na to, kakšna sodba bo, je jasno, da se bo vaša vlada morala predvsem ukvarjati z nadaljnim izvajanjem reform. Treba bo izvesti eh, pravosodne reforme. Treba bo dekriminalizirati eh, javne inštitucije, treba bo ukrepiti gospodarstvo in pa treba se bo rešiti razlogov za problem z drogami. In to je zelo velik problem za vašo državo. In ne na zadnje, treba je vlagati v dobre eh, medsosedske odnose. Toliko z moje strani, sedaj pa me eh, zanima vaš prispevek. Gospod Bošati, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Zelo sem eh, vesel, da ste mi dali eh, priložnost za izmenjavo mnen v vašem odboru. Tu sem zato, da bi se pogovarjal tudi o razširitvi Evropske unije na Zahodnem Balkanu. Torej, vaš odbor je izredno pomemben, to je zelo pomembno, tudi zato, da bi zagotovili javno podporo za postopek reintegracije Zahodnega Balkana. Torej, konstruktivna razprava med mojo državo in pa poslanci je izredno, pomemb, izredno pomembnega, zlasti zato, ker vlada skeptičnost glede nadaljne širitve. To velja za zadnjih nekaj let. Naj vam povem, da kar zadeva Evropsko unijo, bo na nek način zadevalo tudi nas in velja tudi obratno. Naša usoda je povezana z usodo Evropske unije in eh, poln zaupanja sem, da si vsi eh, prizadevamo za neločeno Evropo. Eh, to telo dobro ve da, eh, si, da so ljudje na Zahodnem Balkanu veliko uložili v sanje, v projekt eh, ponovne združitve za Zahodno Evropo. Ne želijo in ne potrebujejo novih ločnic eh, na celini ne glede na to, ki živijo v Albaniji, ne glede na to, kakšen mesečni prihodek imajo. Eh, ljudje v Albaniji povezujejo Evropsko unijo za varnostjo, eh, mirom, nenehnim eh, razvojem in pa gospodarskim razvojem. Balkanska regija je preživela 15 let brez eh, nasilnega konflikta. Veliko smo se naučili od eh, novih držav članic Evropske unije in pa eh, iz dinamike evropske integracije. In to je pripomoglo k, k temu, da smo postili preteklo za seboj in da smo razvili nove odnose v regiji. postopek v e, zadnjih štirih letih še, je še okrepil regionalno povezovanje. Sodelujemo na vseh ravneh, sodelujemo pri skupnih projektih in uh, ne želimo zmagati nad drugimi, želimo sodelovati in želimo uh, imeti skupaj dobičke od tega. Uh, torej obet evropske integracije ostaja najbolj pomemben geopolitični instrument mehke moči, moči Evropske unije. In to je veliko prispevalo k temu, da je v naši regiji mir in da vlada sodelovanje. Inštitucije Evropske unije, vključno z Evropskim parlamentom, so eh, del eh, te preobrazbe. Eh, torej eh, pristop k Evropski uniji Zahodnega Balkana, vključno z Albanijo, je geostrateški cilj, hkrati pa tudi eh, velik magnet, velik motor za države kandidatke. Prepričan sem, oziroma družba je prepričana, da je to pravilna odločitev brez alternativ. To, da imeti moramo pred očmi sledeče. Zadeve se zavlačujejo in zadeva postaja nepredvidljiva. Ljudje imajo občutek, da so eh, v nekem eh, neskončnem postopku brez resličnih obetov, ampak na ta način bo Evropska unija izgubila eh, močno magnetno silo in pa vzvod pri naših ljudeh. Zlasti imamo v mislih mlade. Torej, dosegli smo nesporen napredek, vendar so tu še nekatere regionalne vprašanja, ki lahko destabilizirajo položaj in te probleme moramo rešiti, če ne bo položaj krhek. Zato je zelo pomembna politična teža postopka eh, integracije. To pomeni, da je eh, treba pretehtati eh, to, od česa bomo imeli več, od pristopa ali ne. In treba je okrepiti postopek, ki je že v teku. Treba je strateško razmišljati glede širitve zlasti glede na to, da so na Zahodnem Balkonu priso, Balkani prisotni tretji akteri in da obstajajo nenihne grožnje. Torej, Zahodni Balkan je po mojem mnenju um, del uh, evropske varnosti. Mi smo uh, člani NATO in uh, smo del tega strateškega mišljenja. In Mislim, da bo naš prispevek vedno bolj pomemben v novem varnostnem eh, kontekstu. Eh, veseli smo, da eh, se predstavniki Evropske unije znova ukvarjajo z razširitvijo. Eh, Hvaližni smo zaradi sporočil, ki smo jih prejeli iz Evropske unije. Torej, gospod Juncker je omenil verodostojni obet širitve na Zahodnem Balkanu in pa o tem, da bodo februarja objavili strategijo. Bili smo zadovoljni tudi z predsednikom Macronom, kajti v Evropskem manifestu je dejal, da bo Balkana del Evropske unije. Evropske unije. Cenimo eh, tudi ukrepanje eh, visoke predstavnice gosti Mogherini v tem smislu. In ne nazadnje zelo cenimo stališče Evropskega parlamenta in tega odbora, ki podpirata ta postopek. To, da to ni dovolj. Um, torej vizija pristopa uh, in pa deljena pomembnost uh, sta nekaj, kar moramo uresničiti. Zato uh, morajo evropske inštitucije na svoj dnevni red uvrstiti visoko razširitev. Kar se tiče Albanije, mi pričakujemo jasen načrt, kako bomo sprejeli, koliko je še do odločitve, kdaj bomo začeli s pristopnimi pogajanji. Na ta način bo postopek bolj verodostojen. Mi smo kandidatska država, država kandidatka od leta 2014 in odločitev za odprtje pogovorov prinaša za nas tri prednosti. Prvič, na ta način bomo mobilizirali celoten politični sektor in pa eh, javno upravo, da se bo posodobila. Na ta nebun se bo okrepil um, vzvod Evropske unije In to bo tudi velika spodbuda za uh, tekoče reforme, zlasti kar se tiče uh, izvajanja uh, pravosodne reforme. Vlada Albanije je torej odločena, da bo nadaljevala z reformami in uh, bo še naprej delala na vladavini prava. To je stebr za demokratično družbo, delojoče gospodarstvo in pa vlado, ki dela za svoje državljane reforma pravosodja je v teku, eh, je enkratna, eh, tako po vsebini in globini, pa tudi kar se tiče uloge ki je povezana za mednarodnim spremljanjem. Borimo se proti organiziranemu kriminalu, zlasti proti eh, gojenja in pa trgovine eh, s kanabisom. To dokazuje naša prizadevanja. Tesno sodelujemo tudi z eh, agencijami za vladavino prava v Evropski uniji, tudi to je nekaj enkratnega. To, kar smo dosegli, predstavlja dobro podlago za nadaljno stopanje Albanije proti Evropski uniji in to je tudi temelj za nadaljne delo uh, v okviru pogajanj uh, v zvezi z poglavjem 23 in 24. Eh, tako smo lahko nadaljevali tudi z zakorenitimi spremembami ustave. Sprejeli smo ključne zakone in pa druge odločitve, ki so pomembne za to, da začnemo izvajati pravosodna reforma. Junija 2017 so potekale parlamentarne volitve. Eh, dosegli smo eh, tudi vse strankarski dogovor kar se tiče članov treh inštitucij za ovrednotanje tožilcev in sodnikov. Vse to ne bi bilo mogoče, če ne bi izvajali konstruktivnega in močnega političnega dialoga. Naj omenim še nekaj tradicionalnih vidikov naše politike. Albanija se je povsem uskladila v stališčih za Evropsko unijo. Eh, mi podpiramo vrednote, na katerih temeli varnost Evropske unije. Albanija ne vidi alternative za evroatlantsko integracijo naše regije mi smo stotodstotno usklajeni z sklepi sveta. Ponosni smo tudi na to, da smo med prvimi državami, ki so se odzvale na mednarodne grožnje, ki jih predstavlja ISIS in močno podpiramo tudi sodelovanje med Zahodnim Balkanom in pa Evropsko unijo, kar se tiče boja proti skrajnemu nasilju. Zauzimamo se tudi za regionalno sodelovanje. Mi bi radi spremenili to regijo v resničen, uspešen demokratični prostor. Mi želimo okrepiti regionalno lastništvo, tudi preko okrepljene gospodarske e, e, enote. E, torej, v Durusu v preteklem poletju je potekal vrh Zahodnega Balkana. Ne smemo pozabiti sledečega dejstva. Ta regija je obdana za EU in NATO, vendar ni povsem integrirana ne v eno, ne v drugo organizacijo. In tako je privlačna tudi za konkurenčne sile. Um, torej, Rusija krepi svojo protizahodnjaško propagando, to se dogaja uh, že več let. Uh, Eh, ne pozdravlja integracija Zahodnega Balkana v NATO. Eh, Rusija se ne more kosati z ponudbo Evropske unije, eh, kajti privlačnost Rusije je nizka, to da ne smemo pozabiti tega, da ima vendarle lahko negativen vpliv. Dosegli smo napredek, to sem uh, omenil, vendarle uh, eh, vlada jo uh, eh, velike razlike. Nekatere države so članice NATO, druge so kandidatke, tretje želijo, uh, ne, tega, to ne želijo postati. Imamo dve kandidati države članici, dve države kandidatke, dve si to želita postati. Obstajajo pa grožnje, ki izhajajo tudi eh, iz notranjosti eh, balkanskih držav. In zato je Albanija bistvenega pomena za čezatlantsko skupnost eh, in pa za varnost. Pospešitev postopka širitve bi okrepilo um, strateško vizijo in pa varnost oziroma moč Evropske unije. Albanija potrebuje in uh, si zasluži nadaljne korake in um, pri približevanju Evropske unije. Pričakujemo od eh, Evropske unije, da bo nagradila naša prizadevanja. Pričakujemo, da bo leto 2018 odločilnega pomena za Albanijo. Odprtje eh, predpestopnih pogajanj bo odprlo številne možnosti. Albanija povsem podpira cilj. Eh, pristop je za nas nujnega pomena. Pričakujemo, da bo leto 2018 vaša podpora odločilnega pomena na poti do Evropske unije. Zagotovimo, da bo pristop k Evropske uniji zelo pomemben motor za države v postopku eh, eh, transformacije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bušati. Hvala lepa za vaše besede. Zlasti ste omenili postopek širitve. Sedaj bi dal besedo kolegam. Začeli bomo s stalnim poročevalcem, gospod Knut Flekenstein. Hvala lepa, hvala lepa, gospod minister. Hvala lepa za vaš govor. Nadaljeval bom v nemščini tako da bodo naši tolmači vedeli, zakaj so plačani. Se upravičujem. Gospod minister, strinjam se s številnimi vaših pripomb. Omenili ste vizijo, dejali ste, da je treba vizijo tudi izvajati jaz bi dodal sledeče. Eh, sicer se lahko vizija obrne v svoje nasprotje. Mislim, da je zelo pomembno to, da vi doma opravljate svoje domače naloge, da nadaljujete z reformnim procesom. Hkrati pa je pomembno tudi to, da a, eh, Evropska unija je za vas in pa za drugih pet eh, držav zanesljivi partner. In ka zanesljivosti sodi, da oblikujemo pogoje in da če se eh, te pogoje ne izpolnjujejo, potem ne morete računati z ničemer. Če pa eh, pogoje izpolnite, potem moramo mi uresničiti svoje obljube. In strinjam se z vami, leto 2008. 2015 je leto, v katerem moramo začeti se pogajanji eh, z Albanijo. Moramo. Ne zato, ker je v Albaniji že vse v redu. Eh, ne, da bi lahko v Albaniji že praznovali zaključek pogajanj. Mi želimo videti začetek teh pogajanj. Kajti vlada, parlament, vključno z opozicijo, eh, so si ta korak zaslužili. To je povsem očividno pri reformi pravosodja. Albanija je to prišla dlje kot drugi in to je jasno tudi, kar se tiče boja proti organiziranemu kriminalu in podkupovanja pri organiziranem kriminalu vemo, da je treba še marsikaj eh, postoriti. Nekatere eh, naše vlade so, bile, so o tem spregovorile tudi za vašo vlado. Kriminal je tudi v naših državah, ampak korenine tega kriminala so pogosto v Albaniji. Um, ste govorite za Nemčijo, za nizozemsko. Uh, dela se na tem eh, problemu v teh dveh državah in eh, delo je bilo do sedaj zelo dobro in obeta tudi dobre rezultate v prihodnje. Zato bi rad še enkrat čisto jasno eh, poudaril še zadnjo točko. Redno prejemam pisma, sporočila, Eh, torej, ljudi mi sporočajo, da eh, so drugi politiki slabi. Potem pa dobim pisma se strani opozicije, ki se nanašajo na nekdanjega notranjega ministra in pa na način, kako parlament eh, obravnava državno tožilstvo. In dogaja se tudi obratno, če se odpre nek primer pri tožilstvu. Uh, Eh, se potem iz OAS eh, pojavi, iz finančnih OAS eh, pojavi denar za financiranje volivnih kampanj. Torej, To nas ne zanimajo toliko te pritožbe, te obtožbe, ampak nas bolj zanima, ali državno tožilstvo lahko v redu dela. In tu je treba še kaj postoriti. In še zadnji stavek parlament in vlada sta v zadnjih letih dosegle veliko, to je treba nagraditi. Sedaj govorim tudi kot eh, poslanec in kot Nemec. Po mojem mnenju bi bilo popolnoma nerazumljivo, če ne bi začeli se pogajanje leta 2018. Hvala lepa. Hvala lepa, Knut Fleckenstein. Naslednji govornik za Evropsko ljudsko stranko je eh, Kristjan Treda. Um, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod minister, da ste prišli k nam. Dobro je, da se izmenjamo mnenja o napredku, ki ga je dosegla Albanija mm, na svoji evropski poti. Mm, ta napredek je nesporen. In brez vsakega dvoma mislim, da bi Albanija, tako kot druge države Zahodnega Balkana, morala v naslednjih letih postati članica EU. Osebno mislim celo, da bi tudi mi na naši strani morali kaj spremeniti. Naprimer, morali bi si zastaviti rok. Zaenkrat samo govorimo nekega dne, eh, če eh, bo država želela in izpolnila vsa pričakovanja se bo lahko pridružila. Ampak mislim, da bi naprimer leto 2025 eh, moralo biti eh, tisto leto, ko se eh, morajo najkasneje pridružiti vse države Zahodnega Balkana. Kar pa se tiče aktualnih zadev v Albaniji, bi vas prosil, kako je s procesom potrjevanja in preverjanja sodnikov. Uh, vem, da je ta uh, zadeva zdaj v prvi fazi, ampak zanima me, kdaj predvidevate njen zaključek, um, torej potrejevanje sodnikov. Uh, bil sem član tudi uh, misije za opazovanje volitev pri zadnjih volitvah v Albaniji in rad bi vedel, kaj se je zgodilo s priporočili, ki jih je posredovala organizacija OVSE. Mi smo Eh, tudi pripravili poročila, ali se je kaj zgodilo na tem področju. Teh priporočil ni bilo malo. Zdaj pa še um, kanabis. Eh, spet se je pojavila v zadnjih letih razprava o povezavah med Italijo in Albanijo na tem področju. Kaj nam lahko dobrega poveste? v zvezi s to temo, ki je zelo občutljiva za večino Evrope. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa k naslednjemu govorniku, Bastian Bilder za EKR v imenu političnih skupin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod minister, vprašanje imam za vas. In sicer zato, ker sem poročevalec za ta parlament in ta odbor pri odnosi z Kitajsko. Včasih je bilo to 16 plus, Budimpošt, Pešta in Albanija sodi med zahodno-balkanske države. Zato bi me zanimalo, kakšni so odnosi med Albanijo in Kitajsko. Dejali ste, da ne želite novih ločnic eh, v Evropi, zastopate enotnost Evrope, ampak eh, v medijskih poročilih, ki sem jih prebral, je eh, pisalo in o tem smo govorili tudi v odboru INTA v Evropskem parlamentu. In sicer da so tukaj pomisleki glede vzpostavljanja novih eh, ločnic. Zato me zanima, eh, kakšne cilje zasleduje Albanija s temi tesnimi stiki s Kitajsko, a ne vzpostavljate neke nove napetosti, ko gre za integracijo znotraj Evrope, če se tako približujete Kitajski. kako gledate na evropsko zunanjo politiko? Ni to nekoliko v nasprotju z vašim približevanjem Kitajski? Tukaj sem odkrit. Imam občutek, da se Kitajci ne zanimajo samo za albanske eh, interese. Zdaj pa k zelenim. Gospod Šultes. <clears throat> Uh, hvala lepa predsedujoči, hvala lepa gospod minister za predstavitev. Imam vprašanje glede reke Jose. Z 175 km eh, najdaljša reka v eh, Evropi, ena zadnjih eh, z ustreznim ekosistemom. Albanija izdala dovoljenje za izgradnjo velike hidroelektrarne na eh, tej reki, kar je v nasprotju z zakonodajo Evropske unije in v nasprotju z mnenjem okoljevarstvenih eh, organizacij. To je parlament eh, omenil v svoji resoluciji iz 15. februarja tega leta. V tej resoluciji priporočamo vaši vladi in jih svetujemo ta v Joso, reko v Joso, čuva in odpravi načrte za gradnjo nadaljnih eh, elektrarn na Biosi. Zanima me, kakšna, kakšna je sedanja situacija, kako vlada gledala na to vprašanje ki je zelo pomembno za to regijo. Hvala, gospod Igor Šoltes. Imam še zadnjega na seznamu, gospoda Kukana. Če nišče drug ne želi besede, Edward, izvoli. Hvala lepa, gospod minister, da ste prišli v Afrik. Hvala lepa tudi za vašo predstavitev napredka vaše države na poti v evropske integracije. Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da se Albanija spreminja. Albanija dosega konkretne rezultate v procesu reform in resno jemlje svojo odgovornost eh, za približevanje svoje države Evropski uniji. Kot je gospod Flickenstein že povedal, je tukaj nekaj zadev, ki bi jih eh, morali izvesti. Veste, kakšni so cilji, ki jih morate doseči, ampak. Uh, kar zadeva pristop vaše vlade, ne dvim, da ste odločeni napredovati. Pred kratkim smo govorili o spremembi našega odnosa do Zahodnega Balkana, da moramo več pozornosti usmeriti v to regijo, da bi ponovno pridobili popolno verodostojnost eh, pri naših partnerjih na Zahodnem Balkanu. Albanija je primer tega, da lahko dokažemo ta svoj pozitivni odnos. Ugotovili smo, da je treba narediti nekaj pozitivnega za državo do naslednjega leta. Vprašanje za Albanijo je naslednji korak v integracijskem procesu za pridobitev datuma za začetek pogajanj in eh, formalni začetek pogajanj. Zelo pomembno je, da se država pripravi na to in odbor AFED mora izkoristiti vso svojo moč pri priporočilu, ki ga bo dala komisija za naslednji korak in aktivno moramo sodelovati z Albanijo tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, Edvard Kukan. Ne vidim drugih prijav k besedi, potem pa še moje vprašanje. Imeli smo kar nekaj razprav o tako imenovanem berlinskem procesu na Zahodnem Balkanu. Zanima me tudi vaše stališče, eh, stališče tiranske vlade, kako gledate na berlinski proces, kaj dobro poteka in kaj bi lahko naredili boljše in kakšna so vaša pričakovanja za naslednji vrh v Sofiji glede odnosov med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom. In naslednji vrh belinskega procesa 2018 eh, v Londonu. Imate kakih 20 minut, da odgovorite na to vprašanje. Bom kratek. Najprej. Hvala lepa za izraženo podporo za reformni proces, ki smo ga začeli in izva, ga izvajamo v Albaniji poskušam ohraniti pri življenju tudi proces eh, širitve. Primer Albanije in Zahodnega Balkana je ključnega pomena za demokratizacijo. No, vprašanje bom ogovarjal posamično. Prvo vprašanje je bilo povezano z imenovanjem in potrjevanjem sodnikov. Moj odgovor bo povezan s tem, kar ste izpostavili vi, gospod eh, predsedujoči, na začetku v vodo. Albanija je deloma na Balkanu, deloma pa v sredozemlju, kar pomeni, da je politična scena polarizirana, kar ste tudi opazili sami pri svojih prizadevanjih, da bi nam pomagali pri iskanju kompromisa pred. Uh, volitvami junija tega leta. Politično razumevanje se je izboljšalo in albanski parlament je soglasno imenoval eh, organe za imenovanje eh, sodnikov in postopek eh, teče tako za sodišče na vseh eh, instancah, kot tudi za javne tožilce. V letošnjem letu bomo imeli prve primere do začetka pomladi, pa naj bi imeli rezultate glede potrebovanja sodnikov na najvišjih ravneh. Tukaj se moram zahvaliti državam članicam Evropske unije, ki so ponudile finančne in humane resurse za izvedbo tega postopka, tako da smo lahko upravili svojo funkcijo strokovnjakov, ki imenujejo sodnike, ki so albanci, imajo pa tudi ustrezne kvalifikacije kot pravniki. Drugo vprašanje je bilo povezano z priporočili Ovseja od Hirja. Tukaj naj nakratko omenim dve zadevi. Prva je povezana z našo politično odločenost in politično voljo, da sodelujemo s strokovnjaki od Hirja in drugimi telesi. Tako da pomagam različnim strukturam pri spopadanju z priporočili od Hirja na zgodni fazi pred lokalnimi volitvami, ki jim bodo sledile parlamentarne volitve. Drugi korak pa je povezan s postavitvijo ad hoc odbora v parlamentu. Tukaj bomo imeli sovpredsedovanje iz predstavnika vodilne stranke in velike, največje opozicijske stranke. Vse to zato, da bi čim prej izpolnili pričakovanja o vseja. Večina priporočil se nanaša na depolitizacijo volilnega procesa. Na tem področju ni potrebno samo zakonodajno delo, ampak tudi politična volja, ki jo morajo pokazati vse politične sile. Tretje vprašanje povezano z kanabisom, konopljo, marihuano. S tem smo se začeli ukvarjati, odkar smo stopili na oblas decembra 2013. Prišlo je do okrepitve boja proti nasadom konoplje. Albanija je mogoče poseben primer, kjer smo združili moči z italijani, z finančno policijo Italije, tako da bi na terenu izvajali obsežne akcije, tako da smo se lotili uničevanja nasadov konoplje. Lotili smo se tudi preprečevanja kultiviranja, boja proti trgovanja. Gre za regionalni fenomen, ki, oziroma gre za razširjen fenomen, ki ne pozna nobenih meja. Tukaj smo sodelovali z sosednjimi državami, na kateri vpliva ta pojav, prav tako se ukvarjamo z izvorom eh, te težave, kar je povezano z ekonomskim položajem ljudi. Četrto vprašanje se je nanašalo na naše odnose z Kitajsko, naše bilateralne odnose s Kitajsko. Mislim, da sem bil dokaj jasen, da je Albanija v zadnjih dveh desetletij pokazala strateško jasno, ko gre za približevanje Evropske unije, da smo tudi članica NATO. Ne moremo si privoščiti, da bi sedeli na dveh stolih, tako kot naše, nekatere naše sosede. Glede tega smo popolnoma jasni vendar pa ne vidimo prisotnosti Kitajske v regiji, tudi v Albaniji, kot grožnje, dokler to gospodarsko sodelovanje poteka v skladu z pravili, ki jih opredeljuje pridružitveni sporozum z EU. Naša pot je namreč jasna, gre samo v eno smer in ta smer je Evropska unija. Reka Vjosa, hvala za to vprašanje, to, o tem smo predvsej razpravljali. Različne družbene eh, skupine, ki se ukvarjajo z vrstom okolja, so to vprašanje sprožile. Trenutno se sprejema odločitev, trenutno poteka prestrukturiranje vlade in javne uprave. Natančno eh, pročujemo ta primer, videli bomo, kakšno bo dokončna odločitev, lahko pa vam zagotovim, da tako kot pri kemičnih odpadkih je. Eh, ko smo spremljali eh, primer eh, prepošiljanja, bomo tudi tukaj upoštevali načela prava Evropske unije in eh, delovali v skladu s priporočili Evropske komisije. Prav tako bomo upoštevali strokovno mnenje strokovnjakov, tako da bi našli ustrezno rešitev. Zadnje vprašanje pa se je našalo na berlinski proces, ki je bil sprožen leta 2014. Takrat je to veljalo za zelo dobro pobudo, še posebej zato, ker je zajela zelo depresivni situacije v povezavi s širitvijo, kar se je kazalo tudi na Zahodnem Balkanu. Mislim, da nam je ta pobuda zelo pomagala, sploh kar eh, zadeva odnose med Srbijo in Albanijo. Trenutno smo v boljši situaciji kot pred štirimi leti, srečujemo se v različnih okvirih. Imamo dve regionalni pobudi, eh, mladinsko organizacijo z sedežem v Tirani, z predsednikom, ki je Eh, Srb, podpredsednik pa Albanec. Eh, tukaj se torej odraža eh, regionalna razsežnost. Imamo že izkušnje z izvajanjem projektov, vemo, kakšni bojo ti projekti do leta 2030, vendar pa smo izvoljeni samo za štiri leta. In kot je povedala kancelka Merkel, bi si želeli več projektov, več konkretnih projektov, sploh povezanih eh, z povezovanjem, kar bo več prineslo našim državljanom. Naslednji vrh v Bolgariji bo lična priložnost eh, za Zahodni Balkan pri pospeševanju reform in spodbujam odnosom med eh, Zahodnim Balkanom in Evropsko unijo. V zadnjih dveh letih je Zahodni Balkan zagotavljal varnost za celotno evropsko varnostno arhitekturo. arhitekturo upravljali smo z migracijsko eh, krizo, ukvarjali smo se z eh, nasiljenimi skrajneži. Zdaj bomo morali negovati te vezi, ki smo jih vzpostavili, pri čemer je čas ključnega pomena. Močno upamo, da bo ta vrh prinesel tudi politične odločitve, sploh za mojo državo in Makedonijo, državi, ki čakata na datum za začetek eh, pristopnih pogajanj. Kar pa zadeva naslednji vrh eh, pod okriljem berlinskega procesa v Londonu. Slišali smo, da bo težišče varnostna razprava zadeve povezane z interesi Združenega kraljestva v naši regiji. Ne nasprotujemo tej zamisli. Po drugi strani pa bi si želeli poglobiti sodelovanje na področjih, eh, kjer se je sodelovanje že začelo v okviru belinskega procesa. Tukaj gre za energetiko, za regionalno gospodarsko območje. Te zadeve se dopolnjujejo in neposredno vplivajo na vsakodnevno življenje naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister Bušati. Ostalo nam je še nekaj minut. Naš poročevalec bi želel še nekaj povedati, se mi zdi. Knut izvoli. Izvolite. No, zdaj vas bom presenetil in govoril angliško. No, zdaj bom govoril angliško, naslednjič pa romunsko. Pridružil bi se kolegu Šoltesu, kar zadeva reko Vioso. Ne morem zanikati, da smo bili zelo razočarani po tem, ko smo napisali nešteto dopisov ministerskemu predsedniku in nismo dobili niti odgovora. Vaša vlada se bo odločila, kaj storiti v Albaniji z ali brez teh elektrarn. Bi pa vas eh, spodbudil, da razmislite o tej odločitvi, pozitivno odločitev ne bi zavirala ekonomskega razvoja, ampak bi lahko pomenila nadaljn ni gospodarski razvoj za vašo državo. Samo kratka eh, pripomba z moje strani. Ali pa želite odgovoriti? Sem razumev, je rekel gospod minister. Če ni eh, nadaljnih eh, komentarjev, potem se vam zahvaljujem, gospod minister Bušati. Kot smo šešali od poročevalca, bo leto 2018 odločilnega pomena za Albanijo tudi sami ste to povedali vam in vaši vladi. Lahko zaželim samo veliko sreče pri pripričevanju držav članic, da je skrajni čas, da se odprejo prva poglavja in se začnejo pogajanja o njih. Naš odbor je naklonjen eh, širitvi, seveda pa je tukaj 28 držav članic, ki morajo soglasno odločati. Sveda so tukaj izzivi, prav gotovo pa boste dobili podporo v političnih eh, skupinah. Piši ste v odbor, ki se zaveda, kako pomemben je Zahodni Balkan za naš eh, kontinent. Če ne bomo poskrbeli za varnost na Zahodnem Balkanu, nas lahko to hitro tebe. Zato smo tudi zelo zainteresirani za podaljne varnosti Zahodnem Balkanu. Naslednjič, ko bom v Tirani, bom želel izvedeti, kako dobro pozicija sodeluje z opozicijo. Vedno znova slišimo o težavah in želimo vam tudi veliko sreče pri boju proti kriminalov povezanem z mamili. Hvala lepa. Gospod Bušati, zdaj smo pri točki 8, razno tukaj nič, naslednja točka, naslednja seja 11. decembra 19.30. In s tem eh, zaključujem. Razširjeno predsedstvo bo začelo 10 čez.